Tako, nadaljujemo, peta točka na našem dnevnem redu. Izmenjava mnen s predsednikom uprave za mednarodne računovodske standarde IASB Hansom Hogervorstom. Prisrčno pozdravljeni na sestanku odbora Ekon. Gospod Hogervorst je nekdani minister za finance nizozemski nizozemske in je sedaj tukaj z nami kot predsednik GSB, ki razvija mednarodne računovodske standarde in tretjič lahko v ikonu pozdravimo predsednika GSB v tej funkciji. Mislim, da je to zelo aktualna priložnost, da se pogovorimo o nekaterih zelo pomembnih vprašanjih, ki se tičejo računovodstva. V okviru trenutne reforme in tudi, kar se tiče prihodnih določb, glede mednarodnih standardov računovodskega poročanja. Tako da mislim, da je zelo pomembno, spregovoriti o tej temi in odbor Ekon, mislim, da bi moral veliko pozornosti nameniti vprašanju računovodstva, tudi v okviru novega upravljanja EFRAKA, pa tudi v neposrednem dialogu z IASB, upravo za mednarodne računovodske standarde. Torej, dobrodošli še enkrat. Beseda je vaša, deset minut za ovodni nagovor. Prosim. Hvala lepa, predsednik. Vesel sem, da sem lahko tukaj s kolegom Filipom Danžonom iz Francije, da lahko spregovorim o mednarodnih standardih računovodskega poročanja in o pravi za mednarodne računovodske standarde. Mislim, da je računovodstvo visoke kakovosti zelo pomembno za EU, bolj kot kdajkoli prej. Finančna kriza je Evropo privedla do tega, da se je zavedla, da mora zmanjšati svojo odvisnost od bančnega financiranja. In zato je Evropska unija se odločila za unijo kapitalskega trga. In prek tega morajo podjetja dobiti boljši dostop do kapitalskih trgov. In mislim, da resnično kapitalski trgi lahko pomagajo pri nudenju kisika za podjetja, ki potrebujejo posojila. Vendar pa, da bi kapitalski trgi delovali dobro, morajo biti ustrezno regulirani. Kapitalski trgi delujejo kratkoročno in veliko je nasproti nas, ki že interesov. In ko ljudje delajo z denarjem drugih ljudi, potrebujemo zakonodajo, da bi se izognili zlorabam in moralnemu tveganju. Računovodski standardi so ključni del regulativne infrastrukture kapitalskih trgov. Zanesljive finančne informacije so ključnega pomena za zaupanje in to, da bomo verjeli v našo tržno ekonomijo. IASB skuša zagotoviti odgovornost in preglednost kapitalskim trgom. Javni interes za naše delo je, da trgi ostanejo pošteni. V preteklosti je IASB bila veliko hudih bitk za to, da bi pokazali skirite stroške in da bi bili bolj pregledni. Naložbeniki sedaj vedo, kakšne so pokojninske kakšne so pokojninski pogoji. Prej tega ni bilo in upamo, da bodo kmalo vedeli tudi, kakšne so skriti stroški na drugih področjih. V vseh teh primerih je veliko podjetij protestiralo proti našim standardom in to še vedno počnejo. Disciplina, ki si jo želimo za zasebne trge, je stroga. Veliko bolj kot disciplina v javnih sektorjih, v veliko državah po svetu, kjer je še vedno veliko skritih stroškov, tudi na pokojninskem področju, naprimer. Kot veste, komisija trenutno ocenjuje učinek MSRP v EU. In ne pričakujemo, da bi ta ocena povedala, da je MSRP idealen, ker vemo, da to ni. Še kljub temu pa smo predvsej mnenja, da bo splošno mnenje tako, da je MSRP pozitiven za učinek na evropsko gospodarstvo. Naj navedem razloge za moj optimizem. Najprej, Mednarodni standardi računovodskega poročanja ponujajo od leta 2005 enotni sistem računovodstva. Predtem je Evropska unija imela kaos različnih računovodskih jezikov, več kot 50. Evropski pokojninski skladi in drugi institucionalni naložbeniki so morali se pač sami znajti, ker tukaj ni bilo možno prevajati različnih sistemov in jezikov. Ovedba MSRP je spremenila zgodbo glede zaščite naložbenikov. Sedaj imamo potrebno preglednost in primerljivost za investitorje po Evropi. Nacionalni regulatorji glede vrednostnih papirjev, ki so v ESMI, lahko sedaj primerjajo zapiske in izboljšajo izvedbo, izvajanje. Prav tako so pridobila podjetja, ne samo investitorji. Sedaj imamo enako podlago za vse glede računovodstva v Evropi. In to, da lahko delamo z enim samim računovodskim jezikom po Evropi, je tudi nekaj, kar znižuje stroške za podjetja. Odkar je Evropska unija sprejela MSRP, je tudi večina sveta sledila. 114 držav v tem trenutku je že sprejelo MSRP, 12 pa dovoljuje uporabo. Celotna Evropa Latinska Amerika, Kanada in večina azijskih držav uporablja MSRP. Uporaba se hitro širi tudi med kitajskimi in japonskimi podjetji. ZDA se še upirajo, še oklevajo, ampak tudi tam lahko evropska podjetja porabljajo MSRP za kotacijo na ameriških borzah. In to je zelo pomembno, ker veliko privrčujejo. Širjenje MSRP po svetu je zelo pomembno za evropske investitore, kot so pokojninski skladi. Morajo investirati v dinamične prihajajoče trge, da bi ustvarili dobiček za eh, svoje naložbenike. Zaradi MSRP-ja sedaj lahko razumemo finančno poročanje korejskih, brazilskih in veliko podjetij iz Afrike. Za evropska podjetja je MSRP pomenil zniževanje stroškov. Znižali smo stroške kapitala in znižali smo tudi računovodske stroške za podružnice. Velika večina 114 držav, ki so sprejele MSRP, so to storile brez kakršnih koli lokalnih prilagoditev. Dejstvo, da so se upirale in niso želeli spremeniti MSRP, pa ne pomeni, da se strinjajo z vsem, kar počnemo. Ampak vsi vemo, da če bi vsaka država začela prilagajati sistem, bi potem prednost enotnih globalnih standardov izginila. Vrnili bi se na nacionalne standarde. Razen ene izjeme je Evropa tudi sferila vse naše standarde. To pa ne pomeni, da se je EU odrekla suverenosti, kar se računovodskih standardov tiče. Evropa ne sprejema kar naslepo naših standardov in Evropa ima najbolj zapleten postopek potrjevanja, ki vključuje EFRAK, komisijo, Evropski svet in tudi parlament in ASB ve, da če ne bomo resno vzeli prispevka Evrope, da bomo ogrozili celoten sistem. Tako da seveda morate vedeti, da ISB vas ne jemlje za samo po sebi umevne ravno nasprotno. Vemo pa tudi, da, ker smo globalna organizacija, ne smemo delovati tako, kot da bi poslušali samo Evropo. Moramo poslušati seveda tudi ne evropske sestavne dele. Pripričan sem, da bo ocena MSRP vsebovala tudi kritične pripombe. Skušali se bomo zboljšati tam, kjer menimo, da je kritika upravičena. Res je, finančne izjave so morda predolge, preveč zapletene. Sedaj skušamo zmanjšati zahteve za te finančne izjave. Razumemo zaskrbljenost naložbenikov, ki se bojijo nekaterih nejasnih razmer. V našem novem konceptualnem okviru bomo skušali zagotoviti, da bomo skušali vse skupaj strežno nadzirati in tudi si ne želimo, da bi podcenevali obveznosti in zato tudi skušamo se skupaj vključiti v izkaz stanja. Poskušamo torej kritike, vendar pa potrebujemo tudi neodvisnost, tako kot morajo centralne banke imeti neodvisnost od finančne industrije. In zato si želimo še prav pozorno, po, pozorno gledati regulativni element. Poslušali bomo vse, Vsekakor pa je najpomembnejša javnost. Naj zaključim. Cenimo ambicijo Evropske unije, da bi ustvarila evropski skupni kapitalski trg. Potrebujemo pa visoke standarde računovodskih elementov, tako kot je MSRP, da bi lahko to ambicijo tudi izpolnili. Denarni trgi lahko delujejo samo, če bomo imeli ustrezno zakonodajo. MSRP je ključen del tega. IASB pa bo pripravljen ponuditi urodja, ki jih potrebuje Evropa, zato da izpolnimo to ambicijo. Hvala lepa. Sedaj sem pripravljen na odgovore na vprašanja. Najlepša hvala za vašo zanimivo predstavitev. Tukaj bom dal besedo različnim govornikom. Prvi je gospod Burkard Balc. Minuto, da časa imate za ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. IASB razvija standard glede zavarovalnih pogodb, torej MSRP4. In tega je treba videti tudi v povezavi z MSRP številka 9 o finančnih instrumentih. Moje vprašanje je, kako lahko poskrbite, da bosta oba standarda skladna in dosledna in kako naj bi tukaj upoštevali tudi dolgoročno usmerjene zavarovalne posle. Drugo vprašanje. Eh, kot predsednik IASB se zazemate za nadaljno harmonizacijo računovodenja v Evropski uniji. Sam kritično izpodbijam ta pristop, namreč zanima me, kako je skladen s sorazmernostjo, kajti mislim, da ne sme biti, da ne more biti v skladu z rastjo, eh, da morajo predvsem ms, mala in srednje velika podjetja uvajati MSRP-je, kar ni skladno z analizo stroškov in koristi. Sočasno pa um, že tudi um, direktiva o bilancah stanjah uh, bo poskrbela uh, za nadaljno harmonizacijo, po mojem mnenju. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. MSRP je številka 9 je že zaključen, na štirici še delamo, potrebovali bomo še nekaj časa. Gre za standard, ki je tako vsebinsko, kot tudi politično gledano zelo zapleten. Gre za zelo pomembno industrijo, pomembno branžo. In um, še vedno moramo do konca oblikovati MSRP številka 4, eh, datuma za dokončanje in za eh, začetek veljavnosti še nismo določili. Seveda bomo upoštevali tudi, kakšen bo datum začetka veljavnosti MSRP 9, ampak glede tega naših razprav še nismo zaključili. Računovodenje dolgoročnih investicij. Najboljša oblika dolgoročnih investicij so eh, delnice v podjetjih. To, pri, to zmanjša uh, tveganja in tudi zavaruje sredstva. Zelo pomembno je, da vlagatelj zaupa v računovodske izkaze podjetja, da ima občutek, da mu prodajajo pravo zgodbo in uh, na tem temelijo naši standardi. Namreč, da bi zagotavljali in vlagateljem največjo preglednost glede priložnosti, ki jih nudi podjetje, pa tudi glede tveganj, ki jih sabo prinaša neko podjetje. Zato je tako tako zelo pomembno, da dobimo vsa skrita tveganja, vse skrite obveznosti, da so te prikazane na bilancah stanja. In zato je eh, ta standard tako izjemno pomemben. Kar zadeva MSP je seveda. Če, to, če MSP ni eh, javno kotiran, potem mu ni treba spoštovati vseh teh načel eh, računovodskega poročanja in mu treba izpolnevati vseh teh standardov. Gre pa za odločitev, ki ni naša. Gre za odločitev uh, regulatorjev varnostnih papirjev, če oni menijo, da jih morajo standardi upoštevati vse kotirane družbe oziroma ali bi naj obstala razlika med večjimi družbami in MSP-ji. Doslej so regulatori z večjo večino vedno govorili, da če skotiraš, moraš celoti biti skladen z MSRP številka 9, kaj ti ravnaš z denarjem drugih ljudi in ti ljudje se morajo tukaj zanašati na standarde MSRP. Ampak seveda je to odločitev regulatorjev varnostnih vrednostnih papirjev, ne pa naša. Mi skušamo do neke mere zmanjšati kompleksnost, zapletenost, omenil sem dejstvo, da, da že delamo na programu razkriti in skušamo jih tako preoblikovati, da bo podjetjem lažje odpraviti oziroma izvajati določena razkritja, tako da bodo potem finančni oziroma računovodski izkazi nekoliko manj eh, obširni. Hvala lepa. Hvala tudi vam za skupino SND. Gospod Baje. Hvala lepa. Gospod Hogevorst, gospod predsedujoči, rad bi nekaj vedel. Vse, kar je bilo doslej vzpostavljeno znotraj MSRP, kateri so glavni problemi, ki jih opažate v državah, katere so glavne ovire in težave pri izvajanju MSRP-ev, Seveda morajo vlagatelji imeti določeno mero zaupanja, tako, to velja za uh, zasebni, pa seveda tudi za javni sektor. V Belgiji in tudi v drugih državah vidimo, da obstaja standard IAS 2010, 2010 ta sicer ni spodbijan, ampak. Uh, javni organi morajo pravzaprav poročati o vseh investicijah, ki so jih speljali v enem letu. Čeprav bi bilo bolje, da bi to storili kasneje, ne pa v zadevnem letu. Prav tako je treba tukaj poštevati finančne vire, ki jih eh, imajo neke lokalne oblasti ali pa države same. Ali ste o tem že razmišljali? Morda um, bi tukaj omenil še pogodbo, ki pravi, da bi morali analizirati dolgove in izdatke, vendar pa to ne govori o neto dolgovih, kajti ni treba odšteti vsega, kar bi vključevalo uh, amortizacijo oziroma kapitalska sredstva. Ste o tem sploh kaj razmišljali? <laughs> yes, my, my kolega bo odgovoril na drugi del vprašanja o francoščini. Jaz pa bom skušal odgovoriti na prvi del. Katere so glavne težave, um, ki jih imajo ljudje po svetu z izvajanjem MSRP? Dobimo kar precej pritožb glede zapletenosti in potem Veliko krat je ta kompleksnost rezultat kompleksnega poslovanja, zapletenih eh, dejavnosti. Številna podjetja imajo pokojninske obveznosti in to je zelo zapleten finančni instrument in računovodenje tega finančnega instrumenta je zelo težavno. Tudi, tudi eh, um, finančni izvedeni. Um, um, izvedeni instrumenti so zelo zapleteni. Ampak tista podjetja, ki imajo preproste poslovne modele, um, nimajo večjih težav z MSRP. In najbolj pre, čudovito pri vsem tem je, da vidiš, da 114 držav po svetu uh, uvaja oziroma je že uvedlo MSRP in ni jih veliko, ki so pri tem naletele na številne probleme. Tudi države v spono, kot so Brazilija, Koreja, Malezija, Singapur. Uh, ki je že sicer razvita država, ampak tudi te države lahko uvajajo te standarde brez večjih težav. Nedavno sem se pogovarjal z revizijskimi družbami glede kakovosti izvajanja in upravljanja, eh, torej, torej um, uvajanja in upoštevanja teh standardov v teh državah in te eh, družbe menijo, da je ta standard predvsej visoki. Kar zadeva drugi del vašega vprašanja. torej kako vplivajo ti standardi na javno računovodenje. Javno računovodenje ne sodi pod pristojnost naše organizacije. Naj, najprej to izpostavim. Standardi za. To niso pod našim okriljem, torej mi nismo tisti, ki določamo standarde za lokalne oblasti. Seveda pa do neke mere delamo na teh standardih, kajti skušamo najti nek navdih oziroma izkoristiti že obstoječe prakse kot navdih. Ko pa omenjate to amortizacijo vlagan v določenem obdobju, no, to vsekakor je nekaj, kar lahko preučimo. Mislim, da države nimajo neke obveznosti, da izvajajo te standarde. Ni, niso pod nobenim pritiskom, da to počnejo. To seveda lahko počnejo na lastno voljo, vendar pa to ni povezano z nami, mi pri tem nimamo nobene besede. Hvala lepa. Naslednji govornik. Pa Kej Swinburne. Eh, hvala lepa. Hvala za vaše komentarje. Še vedno pa eh, sem razočarana, da ZDA uporabljajo eh, druge standarde, ne pa MSRP, torej so še vedno velik slon v dvorani. Samuel Samuels, ki je um, del skupine o razkritjih, zapisal v Financial Times, da bi bi moral IASB znova preučiti MSRP številka 9 z vidika izgub ki jih pričakujejo za določeno leto in da je to treba poštevati pri obvladovanju tega tveganj. Dejali ste, da boste pregledali MSRP9, ali ste, boste to poštevali tudi oziroma ali boste razmislili, da bi se MSRP številka 9 razširil, zato da bi se zboljšalo tudi korporativno upravljanje globalnih finančnih ustanov. Najprej kratek komentar glede ZDA oziroma vaš kratek uh, komentar. Uh, ja, res eh, je precejšnje razočarane, da še niso na naši strani, da nas še ne podpirajo. To je velika država, imajo največji kapitalski trg, imajo tudi dolgo tradicijo lastnih računovodskih standardov, torej jim je seveda težko s to tradicijo prekiniti. ZDA bodo morda sprejele podobno odločitev kot Japonska, namreč da bodo posameznim družbam, ki eh, trgujejo oziroma konkurirajo družbam, ki upoštevajo in delujejo po IFRS, dovolile uporabo teh standardov, ampak bomo še videli, ali se bodo ZDA tako odločile. Sam sem uh, tudi član odbora za finančno stabilnost kot predsedojoči ISB. Govorili smo o tej delovni skupini za razkritja. Opravila je neverjetno dela, delo in razkrivanje preko meja tega, kar se zahteva po, IF, po MSRP. Ja, pravzaprav, če podjetje razkrije svoja tveganja, in kako se je to tveganje razvilo, potem seveda to lahko uporabi tudi v svojih izkazih po MSRP. To je v skladu z zahtevo, ki jo določamo tudi mi. Seveda pa, če moramo vedeti, da že tako ali tako letijo na nas kritike, da so naše zahteve glede razkriti pred obširne, pretežke, še zlasti kar velja um, za MSP, torej moramo biti tukaj zelo previdni. Veliko tega, kar uh, počne oziroma kar predlaga delovna skupina za razkritje, je skladnega s tem, kar so tudi naša priporočila. Hvala lepa za Alde. Korafon Nivenhausen. Najlepša hvala. Izkoristila bi to priložnost in uh, spregovorila o svoji materinščini. Počakala bom toliko, da si nadejnete slušalke. Gospod Hohefors, sprašala bi vas, ali zagotavljate oziroma kako boste zagotovili, oziroma rad bi vam povedala, da je ESMA preučila izvajanje vseh teh standardov in finančne storitve oziroma finančne ustanove pogosto uporabljajo druge metode za ocenjevanje izvedenih finančnih uh, instrumentov. In ko je bil upravljen stresni test, je prišlo do 19 učinkov in do 19 rezultatov glede dela, ki ga je še treba upraviti, prav zaradi različne metodologije, ki se uporablja. Potem pa kar zadeva zmanjšanje birokracije za MSP, je gospod komisar Timmermans je tudi zauzel ta pristop, ampak direktiva o računovodenju je določila neka posebna pravila za MSP je z vedika računovodenja, zato da bi bila pravila zanje preprostejša. Ali menite, da bi po vašem mnenju lahko še uh, dali uh, možnost poenostavljenih metod za MSP-je? Uh, eh, moj kolega Filip Danžu bo odgovoril na vaše vprašanje z vedika MSP-jev. Če pa se jaz odzovem na druge dele vašega vprašanja, ESMA upravlja odlično delo, ko opozarja na te probleme. V vodu sem že dejal, da v preteklosti sploh ni bilo mogoče, da bi nacionalni regulatori sploh primerjali zapiske, eh, kaj ti bili so zapisani, če ne drugega, v drugih v različnih jezikih. Zdaj pa imajo skupni najmanjši imenovalec Eh, MSRP in iz tega potem postanejo številni problemi očitni in se sploh vidijo. In um, z tem vidijo potem tudi regulatori oziroma morajo regulatori opraviti svoje naloge, namreč poskrbeti za to, da se standardi ustrezno izvajo. In to mi toplo pozdravljamo. Skratka, eh, storjeni so bili veliki koraki naprej, seveda pa je pred nami še veliko dela in tudi pred drugimi. Zelo tesno sodelujemo z ESMO. Če ima ESMO občutek, da obstaja prevelika raznolikost zaradi naših standardov, potem se obrne na nas in potem um, jim zelo pozorno prisluhnemo, uh, da slišimo njihovo mnenje in časih potem na tej podlagi tudi spremenimo standarde, upoštevajoč njihov, uh, njihova priporočila. Skratka, to zahteva veliko sodelovanja med iasb in esmo in to sodelovanje vsekakor poteka imamo tudi memorandum o soglasju ki je bil podpisan med eh, organizacijama in smo zelo pogosto v sodelovanju in v stikih kar zadeva msp je in računovodenje msp jev kot esb nismo udeleženi pri oblikovanju direktiv o računovodenju v evropi to izvaja komisija in mi nismo del tega procesa smo pa razvili standard msp na zahtevo manjših držav svetovne banke in tako naprej in ti standardi obstajajo od leta dva tisoč devet vendar pa jih v evropi ne uporabljajo v veliki meri kajti Evropska unija jih ni sprejela. Torej obstajajo, vendar pa niso uradni, niso del evropske zakonodaje. Nekatere države članice so sklenile sprejeti eh, te standarde za neke vrst kategorije podjetij v državah eh, in v področjih pod njihovo pristojnostjo. Vendar pa so večinoma ti standardi uporabljeni na voluntarni podlagi. In če, naprimer, pomislite na potrebe po financiranih msp jih če msp ji ne dobijo financiranja s strani bank ampak dobijo financiranje s strani ponudnikov kapitala potem morajo eh, poročati o tem na način eh, ki je razumljiv ne v njihovi državi sendeža temveč v celotni evropi projekt eh, ki bi bil koristen če bi bil potrjen in to je velik če je da bi se um, oblikovalo to vrstno sporočanje oziroma to vrstna eh, komunikacija za tiste MSP, -je, ki potrebujejo to vrstno um, kapitalsko injekcijo. Vendar pa so države članice tiste, ki morajo razmisliti o tem, ali bi to sploh bilo koristno. Hvala lepa, gospod Verga, za GUE. Dobar dan. Mislim, da smo sedaj prišli daleč iz eh, sveta državnega kapitalizma v svet, kjer imamo eh, režim monopolističnega kapitalizma. Veliki monopoli namreč, imajo namreč veliko moči in regulativni organi eh, imajo sedaj okrepljeno vlogo v tem okolju in imajo izjemno pomembno vlogo, ki jo morajo odigrati. V Evropski uniji so v osredju zelo pomembne razprave, ki poteka. In kot del te razprave imam tudi sam nekaj vprašanj, ki bi jih želel zastaviti in ki se navezujejo na IASB in na njeno upravljanje. Ta ustanova sprejema zelo pomembne odločitve, kot lahko razumemo. In te odločitve vplivajo na deset, deset tisoče podjetij. In to je izjemnega pomena tudi, ko govorimo o razpoložljivih informacij, ki so na voljo. In na tej premisi bi želel vedeti do neke mere, kakše, kakšno je mnenje naših gostov glede demokratičnih omejitev ustanove, kakršna je IASB in kakšne so omejitve pri njenem upravljanju, kajti vemo, da financiranje prihaja predvsem iz zasebnega sektorja od leta 2008 obstaja tudi neka javna komponenta, ampak kakšen je delež zasebnega financiranja, ki podpira uh, upravo za mednarodno računovodske standarde? Vemo, da so člani uprave imenovani strani velikih podjetij, ki arbitrarno imenujejo člane uh, upravnega odbora in veliko teh članov prihaja iz velikih podjetij in to seveda zastavlja vprašanje o neodvisnosti te institucije. In ta razprava, ki je seveda zelo zanimiva in ki vključuje številna področja evropske politike, je razprava, ki jo želimo mi tukaj postaviti vprašaj. Oziroma mi se sprašujemo, kako je vodena to vrstna ustanova, ki pripravlja standarde in ki skuša tudi zagotoviti, da so ti standardi um, izvajani in uresničevani. Torej, ali bi morali te funkcije deliti, uh, to so naše vprašanje in rad bi slišal vašo oceno situacije. Hvala lepa. Hvala lepa za, ta, za to pošteno in pomembno vprašanje. Veliko vprašanj dobimo o našem upravljanju in s tem ni prav nič narobe. Najprej naj povem, da je naš najvišji organ organ spremljanja, v katerem so regulatorji varnostnih papirjev iz držav članic. In ti imenuje potem naše voditelje, torej tako imenovane trustees. Teh torej ne imenujejo podjetja, temveč javni uradniki. In res je, da je naš nekaj članov prihajalo in prihaja iz podjetij, ampak naprimer predsednik uprave je bil predsednik francoske ga agencije za finančne trge. Torej, tudi sam sem bil nekdaj e, državni uradnik in sedim v tem upravu. Torej, naša krovna podlaga oziroma naša podlaga je javna, ta, torej ti organi imenujejo naše člane in ti potem nadzorujejo celotno organizacijo kar zadeva financiranje, več kot dve tretjini naših sredstev prihaja iz javnih virov, strani vlad, strani eh, regulatorjev vrednostnih papirjev na podlagi BDP-ja. Eh, in ta sredstva se stekajo iz vsega sveta in tudi Evropska unija pomembno prispeva v naš proračun. Torej, večina sredstev je javnih in skušamo uh, zagotoviti, da bi ta javni delež v prihodnje bil še večji, kot je trenutno. Najpomembnejše pri tem pa je vedeti, da so člani upravi uprave povsem neodvisni. Nihče od njih nima eh, povezave z zasebno organizacijo. Gre za, organiza za člane, ki delujejo s polnim članom pri nas. Ne nekateri imajo sicer še kakšno nadzorno vlogo v nekaterih podjetjih, pri drugih funkcijah po svetu, pri nas pa ni tako v IASB. Zahtevamo, da so člani uprave povsem neodvisni tudi proces, ki ga zagotavljamo, je najbolj pregleden, če ga primerjate z vsemi ostalimi določevalci standardov. Vsa naša srečanja so javna, prenašajo se po spletu, lahko jim sledijo vsi. Tudi vsi dokumenti, ki se razpravljajo pri naši upravi, so na razpolago in eh, dosegljivi eh, javnosti člani uprave se ne smejo um, prej sestajati z več kot petimi člani uprave, tako da bi prej se že dogovorili o rezultatu pogovorov. Tako da to je celotna kombinacija zagotovil pri našem upravljanju, s katerim zagotavljamo neodvisnosti določanja standardov in tudi kakovost naših standardov. Smo torej zasebno organizirani, vendar pa nas nadzoruje javnost in nas se gledamo kot na organizacijo, ki deluje v javnem interesu. Kot sem že rekel ob uvodu, ubogamo in sledimo zgolj javnemu interesu. Najlepša hvala. Naslednji je koordinator zelenih Sven Gigold. Tudi jaz bi se navezal na to razpravo. Na začetku ste omenjali načelo neodvisnosti in primerjali ste vašo funkcijo s funkcijo ECB. Ehm, seveda, centralne banke morajo biti resnično neodvisne, kajti preveč mamljivo bi bilo za vlade, da bi se financirale z denarjem centralnih bank. Z vidika določanja računovodskih standardov pa ne vidim neke politične oziroma neke utemeljitve, ki bi izhajala iz političnega interesa. Ta status ste razvili s časoma, iz tradicije in vaša funkcija mora biti taka, da delujete v javnem mednarodnem interesu. In zato je vaše delo zelo pomembno in zelo pomembno je, da storite oziroma skrbite za globalizacijo standardov. Vendar pa za regijo, kakršna je Evropa, ni spremljivo, da člani uprave iz Evrope niso voljeni strani Evropskega parlamenta ali pa da jih ne volijo druge demokratične organizacije. Seveda, Kitajska, ki ni demokratična država, ne bo imela predstavnika, ki bi bil demokratično voljen, vendar pa evropski člani bi morali biti voljeni in morali bi biti voljeni po evropski de demokraciji in po de eh, tradiciji evropske demokracije. Zato bi želel vedeti, kdaj bo vaša organizacija predlagala demokratično prenovo vaših struktur. Poslušal sem to, kar ste povedali o vaših nadzornikih in o um, sprem, eh, svet, Mm, odboru za spremljanje, ampak vse to ni skladno z demokratičnimi načeli. No, seveda nas ne morete v celoti primerjati z Evropsko centralno banko, ampak vsekakor menim, da potrebujemo našo neodvisnost, kajti oblikujemo standarde, ki močno vplivajo na podjetja. V preteklosti je potekalo določanje standardov v zasebnem sektorju, to se še marsikje dogaja, in tisti, ki določajo standarde, imajo pogosto tudi stranske funkcije v zasebnem sektorju. Za nas je to nespremljivo. Zdaj pa skušamo oblikovati, naprimer, ta standard o najemih in tukaj iz zasebnega sektorja prihaja veliko uh, upora, veliko uh, nasprotovanja, kajti ne želijo si razkrivanja z, uh, najemov na bilanci. Za nas je zelo pomembno, da je to uh, izpeljano in če naši člani ne bi bili neodvisni, bi bilo to naše delo še toliko teže. No, to, da smo zasebniki, da nismo demokratično voljeni, ne vem, ali bi parlament želel voliti računovodje. Uh, vsekakor tudi ne volite vseh članov evropskih javnih organizacij. Ja, pa vi niste računovodja, vi ste pravzaprav tisti, ki določa računovodske standarde. V tem je precejšna razlika, gospod Hauhevorc. Oprostite? Ne, niste računovodja, vi ste tisti, ki določate računovodske standarde in tem je precej razlike. In vaši argumenti, uh, bi lahko veljali za vsa področja gospodarske politike. Tako da to, po mojem mnenju, ni neko jasno opravičilo. Sem pač iskren. Ja, države članice IASB, tiste, ki uporabljajo naše standarde, če bi menile, da bi um, morali uh, tukaj. Um, pripraviti neko mednarodno pogodbo, ki bo predstavljala podlago za našo organizacijo. Seveda se o tem lahko razmišlja, zaenkrat pač te volje ni. Uh, v mestnem času mislim, da je zelo pomembno, da ohranjamo določeno raven uh, neodvisnosti s tem, da se obranimo komercialnih interesov in naša organizacija to vsekakor zagotavlja. Hvala lepa. EFDD, želi kdo od predstavnikov EFDD kaj dodati? Ne. Bernard Monod je torej naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Torej, vaša organizacija odraža standarde Evropske unije, ampak Evropa je zelo malo uh, udeležena pri oblikovanju računovodskih standardov. Tukaj obstaja precej pomankljaja. Leta 2013 je Mišel Barnier, ko je bil imenovan za komisarja, prav tako dejal, da upravljanje IASB predstavlja eno od njegovih prednostnih nalog. Za mednarodno organizacijo, ki eh, ima tukaj opravka z zelo raznoliko kulturo in se tukaj naslanja na anglosaksonski model, vsekakor pomeni to, da se sooča z določenimi omejitvami. To bi torej lahko rekli tudi za IASB, kajti ko govorimo o finančnih trgih in o kratkoročnem delovanju IASB, tudi se naslanjate na anglosaksonski model bolonski eh, model. Torej, moje vprašanje je, katere standarde bi želeli vi zastopati in kako lahko računamo na večjo udeležbo lokalnih in nacionalnih organov. Evropska unija želi ponovno. Um, Eh, sprožiti dolgoročne investicije in gospodarsko rast. Ali se vam ne zdi, da so današnji računovodski standardi po meri trgov in da ne spodbujajo podjetij, da gledajo bolj na kratkoročno delovanje na račun dolgoročnejših eh, dobičkov in dolgoročnejših politik? Eh, Najprej se odzovem na vaše prvo vprašanje. Kakšen razvoj v našem upravljanju bi sam spodbujal? Vi ste že dejali, da približno dve tretjini našega prihodka prihaja iz javnih sredstev, potem pa je še tu manjši del eh, za naše lastne prihodke in tako naprej. Potem pa je še nekaj prihodkov iz zasebnih sredstev. V prihodnosti si sam zamišljam, da bi vsi naši prihodki prihajali iz javnih sredstev, eh, kar pa bi bilo potem pod nadzorom javnega odbora za spremljanje. Glede dolgoročnih naložb sem že prej dejal takole. Pogosto so nas obtoževali tega, da smo nekakšni tržni fetišisti in da poskušamo eh, računovodstvo eh, utemeliti na tržnih vrednostih, ampak to ne drži. Imamo mešani model in večina našega računovodstva še vedno temeli na eh, zgodovinskih stroških. Pravzaprav imamo malo opraviti z fair value accounting računovodstvom poštene vrednosti. najbolje kar lahko storimo je to da zagotovimo transparentnost investitorjem da jim damo občutek da lahko zaupajo v finančna poročila tako da jim predstavimo ekonomsko realnost eh, tako blizu kot je to le mogoče. To je najboljši prispevek, ki ga lahko zagotovimo za dolgoročne naložbe. Kot sem dejal že prej, je najboljša oblika dolgoročnih naložb eh, tisto, kar si Evropa poskuša pridobiti in zagotoviti. Sam bi še nekaj dodal o sestavi odbora in kulturnih vplivih. Torej o sestavi odbora IASB in kulturnih vplivih. Odbor vključuje eh, Korejce, Kitajce, eh, Brazilce, pet evropejcev, nekaj američanov, morda sem še nekoga pozabil. Nisem sto odstotno prepričan, da je največji vpliv z eh, anglosaških držav. Vse vidite, da je sestava odbora tudi nekaj, kar moramo upoštevati. Dobro, zdaj pa uh, imamo lahko še gro prostih vprašanj. Gospa Gular. Mislim, da je vprašanje, ki ga postavi Sven Gigold, pomembno. Če smem, naj dodam tole. Proti vas osebno nimam sicer nič. Ampak gospod eh, Korona je govoril o mednarodnih poravnavah v Bazlu in v tem trenutku imamo težave s standardi, o katerih se trenutno odloča in imajo velik pomen za gospodarstvo. Se pa v njih odloča izven demokratičnih postopkov. Ko govorimo o G20 in mednarodnem sodelovanju, se seveda zavedamo, da potrebujemo mednarodno sodelovanje. Eh, vendar pa ne vem, če bi zdaj morali kar spregledati demokratični nadzor. Kaj predlagate vi na podlagi vaših izkušenj, da ne bi zmanjšali, sicer ne tako, da zmanjšate pomen vašega dela, ampak kaj vi menite, da bi bilo najbolj koristno, ko gre za ponovno vključevanje demokracije in parlamentarne razprave za sprejemanje teh standardov? No, kot sem dejal že prej, do zdaj to še ni bilo veliko vprašanje. Si pa lahko zamislim, da bi v prihodnosti imeli članske organizacije. Zaenkrat jih še nimamo, ampak recimo države, ki uporabljajo naše standarde, bi morda lahko želele kaj spremeniti glede upravljanja. Želele bi, da se na to gleda bolj kot na pogodbo ali kaj podobnega, ampak to je seveda zapleteno. V bližnji preteklosti se je pa spremenilo naslednje. Prej nismo imeli niti odbora za spremljanje, zdaj pa imamo nadzorni organ, ki je sestavljen iz javnih organov po, iz, vseh, iz eh, velikih držav sveta. In po mojem mnenju je že to velik korak naprej. Se upravičujem, vedno ponavljate eno in isto. Težava ni v tem, da ne bi imeli pogodbe, da ne bi imeli različnih ravni. Gre za vprašanje demokracije in javne razprave. Ali naj zdaj kar popustimo in izvajamo vaše standarde, ali bi lahko morda prisluhnili predstavnikom državljanom, ki pravijo, da vaša institucija ne deluje na demokratičen način. Prosim, predstavite predloge, bodite proaktivni, ne le ponavljati tega, da je to zapleteno. Vse je zapleteno, tudi demokracija. Ne vem, kaj mislite z demokracijo, ampak mi poskušamo biti tako odprti in transparentni pri naših standardih, kot se le da. Ti so odprti vsem. Imamo veliko svetovalnih odborov, ki zares prispevajo veliko, tako da smo zares vključujoča organizacija. Prevenš Beres je naslednji, izvolite. Hvala. Omenili ste odbor oziroma skupino za spremljanje. Naj vas spomnim, odkot je ta pobuda sploh izšla. Gre za poročilo gospoda Ratvana v parlamentu, ki je omenjalo, torej Takrat jih je skrbelo, kako, je, kako deluje vaše upravljanje, tako da mobilizirate eh, ameriške in japonske predstavnike. Japonci pravzaprav takrat niso imeli tam kaj početi, ker niso uporabljali eh, mednarodnih računovodskih standardov, potem so vzpostavili odbor za spremljanje in po šestih letih je jasno, da eh, ni nihče nič kaj dosti bolj zadovoljen. Prosili so me, da postavim to vprašanje. In po mojem mnenju sta zato dva razloga, dva demokratična razloga, da se to vprašanje pojavlja. Ne morete reči, da gre le za tehnično vprašanje, to veste tako dobro kot jaz. Zapišete to, kar zapišete, ampak v standardih ni neke absolutne resnice. In če bi že bili absolutna resnica, za njihovo pripravo gotovo ne bi potrebovali toliko časa. Veliko stvari je za temi standardi, kateri model recimo boste uporabljali. Zdaj gre za povezavo z javnimi organi. Definicije že potrebujemo, ampak še vedno se zdi, da je to, da to ne označuje tistega, kar bi želeli. Potem so že moji kolegi spregovorili o dolgoročnih naložbah. Dolgoročni investitorji že kar nekaj časa pravijo, da eh, standardi ne omogočijo financiranje dolgoročnih naložb v ustreznih pogojih. Potem ste govorili še o predstavnikih Evrope. Vem, da ni vaša naloga, da izboljšate zastopanost Evrope in da zagotovite, da se naš glas sliši, ampak vseeno bi vprašala, kako vi gledate na to, kako bi vi menili, da bi, bilo, da bi lahko bolje mi izrazili naš glas. In še zadnja točka, ker mi bo kmalo zmanjkalo časa, poleg vprašanj demokratičnega nadzora. Naj vprašam še, kako je z načinom oblikovanja standardov za finančne trge. Sama si predstavljam, da bi se to izvajalo pod okriljem e IMF. Vi ste neodvisna organizacija z ob upravo, ki se sama regulira tako, da se izognete kakršnemu koli vključevanju splošnega skupnega pristopa. To pa povzroča potem vrsto vprašanj, ki še niso bila razrešena. Well, I would like to... Še enkrat bi ponovil kako je z Evropo. Standarde morajo potrditi vaši parlamenti in če ste zares nezadovoljni, standardi jih tudi lahko zavrnete. Gre sicer za nekakšno jedrsko orožje, ampak Evropa ima velik instrument vzvoda pri tem. Nekateri menijo, da ima Evropa celo preveč vpliva pri nas saj uporabljate zelo stroge postopke odobritve v celotni Evropi. Ifrek, eh, z njimi imamo zelo eh, dober dialog, ampak se pa ne strinjamo vedno. računovodski standardi ne eh, pri, pri oblikovanju računovodskih standardov ne zagotavljamo vedno uspeha in naj potnovim, da veliko računovodskih standardov v eh, javnih upravah izkazuje resne pomankljivosti. Če bi bilo vse pregledno, kot je to pregledno v naših standardih, eh, bi se pokazali ti veliki problemi. Vse lepo in prav, ko gre za eh, demokratično osnovo, ampak to ni zagotovilo za visoko kakovostne standarde. Deset sekund. Ampak sama ne sprašujem tega. Prosila sem vas, da zagotovite, ko vzpostavite standarde, da pomislite tudi na finančno stabilnost. Zato sem prosila, da bi zagotovili uh, večjo povezanost tudi z IMF. No, sam sem član odbora za finančno stabilnost, tako da na to gledam tudi kot na osebno odgovornost, da se upošteva in zagotovi stabilnost. Transparentnost eh, ima velik prispevek za stabilnost. Če bi si ljudje ogledali finančne izkaze bank pred krizo, bi videli, da v bankah ni ostalo nič več kapitala. To bi sicer lahko videli, so se pa odločili, da tega ne bodo videli. Tako da transparentnost ima res zelo velik pomen in mislim, da imamo tudi mi pomembno vlogo pri tem. Najlepša hvala. Zares smo imeli koristno in dobro razpravo. Če mi kolegi dovolite, naj povem, da je jasno, da tudi naš odbor lahko pripomne, kako še ostaja manevrski prostor za izboljšanje eh, demokratičnega prispevka k vašemu delu. Moramo pa tudi mi razmisliti, da imamo na voljo več močnih orodij in da moramo razmisliti o tem, kako jih bolje uporabiti. Imamo komisarja, ki je član odbora. Zdaj bomo imenovali tudi novega predsednika Efraga in zagotovili boljše razmere za odgovornost z Efragom. Imamo proračun, pa tudi eh, nekdanjo komitologijo in zdajšnje delegirane akte. Glede na izkušnje z delegiranimi akti lahko povem, da bi lahko zagotovili tudi eh, boljše delovanje v preventivni fazi. Govorili ste o jedrskem orožju, ampak eh, tu nam ne ostaja veliko več prostora za uspravo o vsebini, ampak zdaj se lahko pogovorimo tudi z Efragom in o tem moramo razmisliti sami. Mislim, da bi lahko bolje uporabili ta naša štiri orodja za boljše odnose z vami in z Efragom. Mislim, da je bila ta razprava koristna, pa tudi za poročilo Gular. Ehm, je smiselno, da smo se o tem pogovarjali in morda lahko v okviru tega poročila tudi podrobneje razdelamo. Hvala vam, da ste nas obiskali. Hvala vsem kolegom. the regulation on money. Dobro, zdaj se lahko lotimo razprave o uredbi o skladih denarnega trga. Poročilo GIL. Na volje imamo osnutek poročila, ki vključuje tudi nov predlog v primerjavi z besedilom komisije. Tako da pričakujem, da bomo tudi pri tem imeli živahno razpravo. Besedo dajem kar Nini, da nam predstavi svoje poročilo. Nina, izvoli. Hvala, predsednik. Bom kar začela. Kolege bi opomnila najprej na časovnico. Prvo izmenjavo mnen smo imeli 13. oktobra in od Potem sem gostila, on je organizirala tudi okroglo mizo, videokonferenco in številne sestanke s predstavniki sektorja in regulatorjev. Imela pa sem se tudi priložnost sestati s poročevalci v senci. 11. novembra sem predstavila osnutek svojega poročila in pri tem osnutku boste videli, da so moji glavni pomisleki, kako se lotiti sistemičnih tveganj pri teh skladih in kako zagotoviti in zavarovati interese davkoplačevalcev. Še enkrat bi ponovila, kaj skladi denarnega trga sploh so. Tisti, ki jih to zanima, so do zdaj že imeli veliko priložnosti, da se z njimi bolje spoznajo in to razumejo. Ampak še enkrat bi opomnila vse, zakaj smo tu in zakaj obravnavamo to poročilo. Žal so ti skladi odigrali pomembno vlogo med krizo. Od paca Lehman Brothers se je v finančnem sektorju zgodilo veliko, pa tudi na področju skladov denarnih, eh, denarnega trga. Prednik ESME je leta 2010 sprejel smernice o definicijah in vrsti kakovosti ter sredstev, kakovostnih sredstev, v katere lahko vlagajo skladi denarnih trgov. Komisija je predstavila predlog septembra 2013 kot prihodni korak. ESS je v ZDA letos sprejel temeljito reformo glede urejanja teh skladov. Naš cilj je bil, oziroma cilj v mojem poročilu je, da se naslovijo sistemska tveganja in da si ogledamo, kako bi lahko okrepili predlog komisije. Način, na katerega bi ga sama okrepila, je ta, da se najprej eh, zahteve glede likvidnosti, ki so v členih 21-22, eh, okrepijo z 10 odstotkov z dnevnih eh, sredstvi dnevne zapadlosti na 20 odstotkov, pri tedenski zapadlosti pa na 50 odstotkov odstotkov s 30 odstotkov. Večjo kot, likvidnost, kot bodo ti skladi imeli, lažje bodo prodali svoje sredstva. In tako bodo, se bodo lažje odzivali in prestali stresne situacije na trgu. Potem imamo tu tudi zahteve o diverzifikaciji, ki so v členu 15. Sama predlagam, da se te zahteve okrepijo saj prihaja do številnih problemov, ko, se, ko so skladi denarnega trga preveč odvisni od enega izdajatelja sredstev. Tako da predlagam, da se te zahteve znižajo z 10 na 5 odstotkov. Potem prepoved sponzorske podpore. Po mojem mnenju je to še eno ključno orodje za, uh, okrepitev, za odpravo sistemskih tveganj. To je zajeto v členu 35 in povsem očitno je, da so v preteklosti nekateri skladi denarnega trga lahko obstali le zaradi velikodušne podpore sponzorske banke. 12,6 milijard približno se je eh, dalo tem skladom med leti 2007 do 2011 strani sponzorskih bank. To ni idealna situacija, saj se lahko sistemska tveganja širijo po celotnem bančnem sektorju. Potencijalna izpostavljenost nekaterih pomembnih evropskih bank lastnim skladom denarnega trga bi lahko predstavljala velik problem in imela ključne učinke na bilance stanja teh bank. Edina izjema, ki jo predlagam pri sponzorstvu bank, je ta, da se da se financira oziroma sponzorira tehtani eh, blažilnik. Potem sem zah sama zahtevam tudi večjo transparentnost. Zame je to edini način, kako se tveganja obvladujejo in da se zagotovi, da ne gre le za periodično poročanje eh, in transparentnost, ki ga zahteva komisija, temveč da imamo četrtletna poročila. Skladi bi tudi morali zagotoviti, da podrobno poročajo oziroma podrobneje poročajo o likvidnostnih profilih, o sestavi portfelja in koncentraciji na pet glavnih investitorjev. Potem še upravičena sredstva. E, sama sem omejila in izključila e, izvedene in finančne instrumente OTC saj gre za tvegana sredstva, v katera uh, Eh, ti skladi ulagajo. Sama menim, da sem poskušala ukrepiti predlog, ki ga je pripravila komisija in prepričana sem, da bi morali na sklade denarnega trga gledati kot na instrument za vlaganje v realno gospodarstvo in kot del unije kapitalskih trgov. Po mojem mnenju ne bi smeli omejiti razprave o teh skladih na, eh, samo na KNVS oziroma VNVS. Predsednik Juncker je dejal, da se moramo sredotočiti na investicije, rast in kapital v Evropski uniji in eh, strinjam se, da se ti skladi zares osredotočajo na kratkoročne investicije, ampak dokazi kažejo, da se jih pogosto izkorišča na daljši rok. Sama sem poskušala eh, opredeliti sistemska tveganja, ko gre za CNAV, oziroma KNVS, konstantno neto vrednost sredstev ali variabilno neto vrednost sredstev. V zadnjih dveh mesecih so mi predlagali različne instrumente kot primeren odgovor na to. Pri prvi izmenjavi mnen sem že izpostavila nekatere pomisleke v zvezi s temi instrumenti, kljub temu, da razumem izhodišča kolegov. Prvič gre za to, da bi imeli pristojbine za likvidnost oziroma omejitev odkupa. To predlaga industrija, se mi pa ne zdi, da bi s tem ustrezno naslovili sistemska tveganja. Prav tako imam pomisleke glede kapitalskih blažilnikov, kot jih je predlagala komisija. Posebej pri, v časih, ko imamo tako nizke obrestne mere. Prav tako nisem prepričana, da bi se lahko eh, skladi KNVS preoblikovali v VNVS. S tem ne bi ustrezno eh, naslovili teh sistemskih tveganj. Lahko bi to tudi vodilo v zasebne naložbe, ki so potem izven nadzora. Poskušala sem predlagati alternativo in vključiti elemente teh različnih predlogov. s tem, da bi zagotovili nekakšno uh, usklajenost med različnimi regulatorji. Sama predlagam, da bi imeli tri vrste skladov denarnega trga, ko bo ta uredba začela veljati. Prvič sektor VNVS, drugič eh, skladi, ki vlagajo v javnodožniške instrumente in potem še skladi za manjše naložbenike oziroma za prebivalstvo. Naj eh, povem predstavim še nekaj več podrobnosti o skladih KNVS. Ti lahko ostanejo KNVS, če od 20 do 80 odstotkov sredstev uložijo v javnodolžniške instrumente EU. To so lahko gotovina, Eh, državno premoženje in tako naprej. Za tisto, kar ne bo vloženo v javni dolg, bodo imeli kapitalski blažilnik do 3 odstotke, ki bi ga morali pripraviti do 2020. In to se lahko izračuna v skladu s tveganjem, ki se pripišejo razredom sredstev, v katera vlaga sklad denarnega trga. Kapitalski blažilnik torej velja le za delež sredstev, ki niso vložena v javno dožniške instrumente. Uh, Eh, Evropske unije. Posvetovala sem se predsta s predstavniki ECB in ti bodo morali pripraviti osnutke regulativnih standardov za eh, tehtano tveganje in kapitalske vlažilnike. Mislim, da skladi KNVS lahko vlagajo v bolj stabilne sredstve, kot so javnodožniški eh, finančni instrumenti in tako bodo ti skladi prispevali tudi k financiranju realnega evropskega gospodarstva in ne bodo le poceni kanali za evropske banke. Razumem sicer, da tudi ta zamisel ni brez tvegan in vse to sem poskušala tudi upoštevati menim, da je treba skladom denarnega trga KNVS dati čas, da se prilagodijo. Investicije v javno dožniške instrumente se bodo izvajale in povečevale postopoma. Prav tako menim, da je pomembno, da Evropsko komisijo prosimo, da opravi umestni pregled po treh letih. Drugič, ti skladi. Eh, Eh, za te sklade sem eh, predstavila pet odstotkov metve glede na izdajatelja. Eh, ta trg je zelo majhen za enkrat in strinjam se, da v tem trenutku imamo recimo 12 odstotkov uh, teh javnih instrumentov, ki so mešani med EU in ZDA. Ampak, če si ogledate oceno učinka komisije, ta predvideva, da se lahko rast doseže hitro in da je to lahko alternativni način eh, reševanja tega vprašanja in nezavezujoči pristop. Sektor KNVS eh, z mano komunicira in pravijo, da bi lahko se strinjali z, 51, z 51 odstotki. Sama sem nekoliko bolj ambiciozna in predvidevam, da bi do leta 2020 morali zagotoviti prak 80 odstotkov. Zaradi vseh razlogov, ki so mi jih navedli, Naj povem še, zakaj eh, preoblikovanje v eh, VNVS ni ustrezno. Mislim, da tu lahko opazimo številne koristi. Ena izmed njih je recimo, da bo javni dolg likviden in visoko kakovosten, prav tako bodo imeli zdrav popraševanje za kratkoročni dolg in javna sredstva bodo na voljo za investicijo v visoko kakovostne banke in eh, podjetja prek recimo komercialnih zapisov s premoženskim kritjem. Vem, da želi sektor imeti možnost za investicije v javni dolg. O tej možnosti, ki so mi jo predlagali, še nisem razmislila, je pa pomembno, da preučimo gospodarstvo v Evropski uniji. In to bi lahko preučila tudi Evropska komisija v pregledu uredbe. Omenila bi tudi pomisleke, da bodo tveganja v v skladih denarnega trga s konstantno neto vrednostjo ostala. Rezultati pa kažejo, da so bili ti skladi nekakšne oaze, kamor so se investitorji zatekli, ko so osnovni skladi zašli v težave. Po šoku Lehman Brothers se je 300 milijard preselilo v vladne denarne sklade. Evropska unija bi morala zagotoviti nekakšno varovalo tudi pri nas. Razumem sicer, da nismo v enaki situaciji kot eh, zakladnica ZDA, ampak to ne pomeni, da bi morali kar odnehati. Razmisliti bi morali o alternativnih načinih in spodbujati takšen model. Vem, da nekatere izmed vas skrbi Kako je s kapitalskim blažilnikom, kot ga je predlagala komisija? Menite, da tega ni zagotovljenega? Sama menim, da mora biti uh, kapitalski blažilnik tehtan glede na tveganja in da se ga mora oceniti na celotno vrednost sredstev in upravljanje. V okolju, kjer so tako nizke obrestne mere, ne gre za najboljši instrument. Zato menim, da se moramo s tem še ukvarjati. Potem pa še skladi denarnega trga KNVS za prebivalstvo. V času krize so te sklade pre, prevzeli veliki institucionalni vlagatelji, ne pa recimo dobrodelne organizacije in neprofitne organizacije. Ti so bili žrtev zaradi posebnega profila teh skladov te institucije ne smejo vlagati v variabilne sklade. Sama pa menim, da je pomembno, da se za nje zagotovi izjema in da lahko tudi v prihodnje vlagajo v sklade KNVS. Če si ogledamo številke, govorimo približno o 82 milijardah sredstev, s katerimi upravljajo ti investitorji. Strinjam se, da moramo še uskladiti definicije in jih izpiliti. Ni pa moj namen, da bi zdaj odpirali vrata za te izjeme, da se potem lahko vsak okliče za takšnega investitorja, kot so naprimer dobrodelne organizacije, torej ko gre za te sklade za prebivalstvo. Sama sem pregledala tudi drugo prilogo MIFID, ko gre za posebne vrste investitorjev in to bomo tudi vključili, da zagotovimo večjo jasnost. Večina mojega predloga temeli na dejstvih in številkih, ki so bila objavljena pretekli september leta 2013 v oceni učinka, ki jo je izvedla komisija. Naj povzamem. Moj cilj je, da zagotovimo močan politični sporazum v prihodnih mesecih, ki bo zagotovil ravnovesje med zaščito sredstev, davko, sredstev davkoplačevalcev in ustrezno naslovil tveganja, hkrati pa bo tudi okrepil investicije v našem gospodarstvu. Gre za osnutek poročila. In seveda so potrebne še spremembe o katerih je treba razpravljati in katere je treba unesti. Imam tudi že organiziran sestanek s poročevalci v senci, na katerem upam, bomo lahko že govorili o nekaterih takšnih spremembah. V eh, prejšnjem mandatu parlamenta je prišlo do nekakšnega statusa quo med dvema različnima taboroma, med dvema različnima pristopoma. In zdaj je pomembno, da poskušamo najti pot način, kako bomo napredovali pri tej uredbi. Če se ne bomo mogli dogovoriti, če ne bomo na, mogli najti srednje poti, potem sprememb sploh ne bo in ne bomo imeli uredbe o skladih denarnega trga. Status quo, po mojem mnenju, ni možnost. Zar, prav zaradi velike stopnje sistemskih tveganj, ki jo predstavljajo ti skladi. Zdaj pa naj se še zahvalim vsem, ki ste z mano sodelovali. Vem, da gre šele za osnutek, ampak dobro smo sodelovali. Vsi poročevalci v senci so bili aktivno vključeni. Zato bi povedala tudi tole. Zdaj, ko bomo napredovali, je pomembno, da se ne vidimo le kot nekdo ki nasprotuje svetu smo evropski parlament in uredbo moramo preučiti kot neodvisni evropski parlament in ne spet pasti v enako razpravo ki poteka že na svetu bi se pa vseeno zahvalila italijanskemu predsedstvu ki se zares trudi da posku in poskuša najti nekakšen sporazum da lahko nadaljujemo hvala Thank you. Now I... Hvala lepa sedaj pa poročevalci v senci, pa tudi ostali, ki želite spregovoriti, prosim, dvignite roke, da vas bomo dodali na seznam govornikov. KPC vas je, tako da prosim, da se poročevalci v senci držite med dvema in tremi minutami časa za govor. Je le prvi. Uh, Hvala lepa. To je zelo pomembno poročilo. Najprej bi se rad zahvalil poročevalki za upravljeno delo. Razpravljali smo v omizijo o tem, to je bila plodna razprava. Mislim, da bi bilo dobro, če bi dosegli politični dogovor. Bi bilo pa bi neiskreno, če bi dejali, da nam ni uspelo. Kljub temu da imamo sedaj tri nove predloge, ki jih ni bilo v prvotnem predlogu. To se bomo morali bolj podrobno ogledati. Mislim, da to vseeno kaže potrebo potem, da smo sorazmerni, kar se tega dosjeja tiče. Da, res je, že zadnji dve leti se ukvarjamo s tem vprašanjem parlamentu, leto in pol. ZDA e so potrebovali skoraj šest let, tako so obravnavali teh skoraj 700 strani in celote niso cene vplivov, preden so julija letos pripravili predlog. In kakšen je bil učinek teh predlogov? Približno 10 odstotkov skladov denarnega trga v Evropi se bo spremenilo. Težava pri predlogu Nine pa je, da je vzela ta ameriški model, in skušala ta model usiliti našim trgom in skladom denarnega trga. Gre pa za različni stvari. Zato sem dejal, da je potrebno biti sorazmeren, da bi dobili pravi rezultat. Okrogla miza, mislim, da je bila dobra Eliza Ferrera, je govorila o sistemskih tveganjih. Mislim, da je potrebno uporabljati prave podatke. Noben sklad KNVS v Evropi ni imel eh, nižjega, nižjega dobička, kot je neto vrednost. Kajti to je kratkoročno skranevanje denarja, to uporabljajo velike korporacije in tudi javni organi. To je predvsem za velika podjetja. In primer ZDA To se je zgodilo, kot je Nina dejala, kot posledica Julian Brothers je bil ta primer. Ni bilo 50 ali 60 centov ali tudi 70 in 80 centov dobička na dolar. Ne, 99 centov je bilo. In javnost ni bila talka primankraja. Govorimo torej o enem primeru in sedaj torej predlagamo radikalni premik. Eno biljardo naložb smo imeli velikih podjetij in javnih organov v KNVS v Evropi. Sveda ne pravim, da se morda ne bo spet zapletlo v Evropi. Zato pa pravim, da moramo biti previdni in pazljivi pri pripravi rešitve. Če si ogledate 22. predlog spremembe, Nine, kar se prvega člena tiče, bo dejansko uničila 80 odstotkov obstoječe industrije KNVS v Evropi. Končajte, prosim, pravi predsednik. Se pravičujem, samo dve minuti še morda. Ne, ni mogoče pravi predsednik. Potem bodo vsi ostali želeli govoriti dlje. Prav, dobro, pravi govornik. Torej, kaj sem želel povedati? Tvegamo s tem predlogom v okoliščinah, ko si že limo posojila, ki ne prihajajo iz bank, kot je dejal predsednik Juncker. In sedaj to počnemo tako da še skupaj še ni bilo preverjeno in to je napačen predlog. To je torej v bistvu moje mnenje. Hvala. Pač. Hvala lepa. EKR. Er, Kamal. Hvala lepa. Hvala lepa Nini za dolg premislek pred pripravo tega dokumenta. Seveda, to je potrebno, glede na zgodovino dosjejo v parlamentu. Hvala lepa tudi za to, da ste poskušali najti nove zamisli. To je dobro. Poleg tega pa iščemo tudi rešitve izven EU. Vendar pa, kot je Brian dejal iz ELS, je potrebno priznati, da če iščemo rešitve druge, moramo premisliti tudi o ustreznosti za naše trge. Kakšne so razlike, imamo enake trge, imamo enako razmere javnega dolga, kaj to pomeni ki bomo končali. Ali govorimo o evropskem dolgu kot o visoko kakovostnem, tukaj moramo biti previdni. In potem seveda tudi KNVSEJ za prebivalstvo, kakšni so ti v primerjavi z ameriškimi. In seveda, odkot vse prihaja? To izhaja iz tega, da imamo podjetje, naprimer železniško podjetje, ki bo pripravilo določeno svato sredstvo, naprimer milijardo funtov in mora potem to podpiše to prvega v mesecu, do 20. pa mora imeti sredstva. In potem gre na banko in reče, potrebujem ta sredstva, morda bomo to potreboval četrtek, ponedeljek, morda 21. kakorkoli že to vam sedaj dam, potem pa bom morda to potreboval, ko bom to potreboval. In to ni prav privlačno za podjetje, pa tudi ne za banke. Potem bi lahko rekli, da mora banka prestrukturirati svoje postopke, vendar pa mislim, da gre na vse prestrukturiranje, ki je že bilo izvedeno, da bi bilo to preveč. In tukaj potem KNVS in VNVS postanejo pomembni. Razmislite moramo o tem. Predlagate usiljeno ameriško rešitev za evropski trg. Kot je Brian dejal, pa je sedem let trajalo v Ameriki, da so se skupaj premislili. Ali resnično vemo, kakšen bo vpliv tega? V bistvu imamo urode v naših rokah. Imamo raziskovalno središče Evropskega parlamenta, ki lahko to preveri. Torej, rad bi poprašal. Preden se zagotoviti, da ne bomo sprejeli tega velikanskega tveganja, o katerem je govoril Brian, zakaj ne bi potem ta, to raziskovalno središče Evropskega parlamenta izvedlo oceno učinka za nas. Morda bo seveda potem zamuda nekoliko večja, vendar pa to ne bo velika zamuda. Predsednik in koordinatori bi lahko EPRS prosili za razumen rok glede tega. In potem bi imeli neodvisno oceno vpliva in bi se lahko o tem pogovarjali. Seveda bi potem politično vsak vzel svoj element iz tega, vendar pa nasplošno bi imeli oceno vpliva, kako bo to vplivalo na kratkoročne denarne vloge. Torej, potrebno si je ogledati vse možnosti, ki jih imamo, kakšne so možnosti konverzije, kakšne so možnosti ponderiranih kapitalskih rezerv, pristojbine in tako dalje in tako dalje. Omejevanje KNVS za prebivalstvo. V bistvu spoh ne poznam odgovor na to vprašanje. Zakaj torej ne bi parlamentarno raziskovalno središče poprosili za mnenje in potem bi vsi, ne glede na politično barvo, bili bolje obveščeni in bi lahko se bolj odločno lotili razprave. Hvala lepa. Can I, can I Tudi sam bi uradno podprl ta predlog. Uh, Tudi sam bi rad uradno podprl ta predlog, gospoda Kamala. Pirate predlog, dobro. Smo si zabeležili. Onda pa se ne moramo kar tako odločiti o tem. Ne, samo da boste vedeli. Alde, prosim. Chairman. Hvala lepa, gospod Ježek. Ker smo omejeni, se bomo sredotočili na ključna vprašanja. Kako se torej lotiti sistemskih tveganj? Pa tudi prednosti prvih za KNVS. Po omizju, ki, ki ga je organizirala počaka, to je bila odlična zamisel, če smem reči, se mi zdi, da bi lahko dosegli soglasje glede tega, da bi uskladili pristojbine, vendar pa ne zdi se, da bi to resnično bilo sedaj uresničljivo. In sedaj predlog tudi govori o znatni spremembi sklada denarnega trga. Veliko dela je bilo upravljeno, hvala lepa za to. Bojim pa se, čeprav je težko predvideti, kakšna bo konverzija dospelosti PNVS-jev v realnosti in je potrebno torej navesti še nekatera vprašanja. Seveda, gledali smo si tudi ameriško zakonodajo, vendar pa ali je realistično to, kar prevzeti, bi lahko sistemi, ki so podobni ameriškim, delovali vseh 28 držav članic ko imamo različne državne dolgove, mar ne bi to vodilo do fragmentacije in bi to poslalo napačno politično sporočilo, ko bi upogumljali države članice, da morajo storiti več glede svojih dolgov. In kateri denarni trgi bi še vedno financirali realno gospodarstvo. prav tako se zdi, da gremo v napačno smer celja EU, da bi se bolj osredotočili na zasebni sektor kot na javni dolg. Potem imamo s tem povezane vprašanje, koliko KNVS bi, pro, bi pravzaprav bilo zajetih v opredelitev in koliko bi se jih konvertiralo. Glede na to, da KNVS-ji uporabljajo ameriške dolarje in britanske funte, ne samo evra. Ma ne bi ta schema potem vodila v preobrazbo KNVS v VNVS in ne bi bilo potem lažje prepovedati, kar tako je na začetku nekatere KNVS-je. Ne predlagam tega, samo sprašujem se. Na splošno torej smo na začetku. Ali so KNVS-ji, kot jih poznamo, potrebni? za investiranje v gospodarstvo, ki je v krizi. Ne bi želel odlašati zakonodajnega postopka, vendar pa ta osnutek bi drastično spremenil sklade denarnega trga in zato bi tudi sam bil za tako oceno vpliva, kot je bila predlagana, morali pa bi to zelo dobro ubesediti imeti jasen časovni okvir in cilje. Ne želimo blokirati reform, želimo pa dobiti uresničljive rešitve tako za KNVS e kot VNVS. E. Hvala. Hvala lepa. Gue Fabio De Masi. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa Nini za dobro upravljeno delo. Vem, da je predvsej zapleteno dobiti priti do kompromisa pri takem predlogu, vendar pa za guhe je potrebno povedati, da se moramo osredotočiti na to, kaj je potrebno storiti. Lahko bi sprejeli nekaj, kar je podobno poročilo El Kadravi, pa še splošna pripomba. Slišal sem, govorimo o uniji kapitalskih trgov in govorimo o tem, da moramo stimulirati nebančna posojila, vendar pa ključno vprašanje za pravo gospodarstvo Evrope MSP je, je tradicionalno bančno posojeno, ne pa ne bančno. Torej, nihče me še ni pripričal zaenkrat, zakaj bi se morali osredotočiti na nebančna posojila. Morda bi spet banke morale biti v spredju, da bi lažje posojale in bi izboljšali gospodarsko zračenje in tako dalje. No, ta specifični predlog. Skrbi nas, da je prebivalstvena kategorija KNVS-jev. To navzoča, pa ne vemo, zakaj bi to potrebovali. Zdaj se KNVS pretvarjajo, da so nekaj, kar niso. Pretvarjajo se, da so ekvivalent gotovini, pa to niso. Torej, ne vidimo smisla v tem. Razen, če bi želeli uporabiti KNVS za davčno optimizacijo. Smo pa seveda proti čemu takemu. In drugič, ne vidimo razloga, zakaj bi v uredbi o vladnih KNVS-jih imeli pravila, da imamo kapitalske rezerve za ne vladna sredstva in da bi to moralo biti do 3 odstotka in ne najmanj 3 odstotka. In enako velja potem tudi za investicije v vladne obveznice. Do 80 odstotkov in ne najmanj 80 odstotkov je zapisano enako velja za vprašanje ponderiranega tveganja na mesto bruto prednosti sredstev in potem seveda pristobine, pragovi. Tukaj mislim, da predvsem pragovi ne izboljšujejo stabilnosti. To lahko vodi celo do panike in paničnega dviga gotovine. Po drugi strani pa lahko rečemo, da je prepoved zunanje podpore, zato smo. Ni pa še popolnoma jasno, kar se izjem tiče, ali so bile notificirane in potrjene. Ne vidimo torej razloga za to. Nekaj več preglednosti je, to priznavamo, vendar pa s tem se ne lotevamo ključnega vprašanja. Ne gre samo za preglednost, gre za to, da se določene stvari ne bodo več dogajale. Gotovo podpiramo to, da so izvedeni finančni instrumenti na prostem trgu izazeti. Hvala. Thank you. Now, uh, for the green... Hvala lepa. Zeleni Eva Žuli. Yes, thank you, chairperson. Hvala lepa, predsednik. Radi bi se zahvalili poročevalki za osnutek. Strinjamo se z nekaterimi elementi pri njem pristopu, vendar pa obstajajo tudi zelo temeljne razlike glede ključnih vprašanj, nekaterih ključnih vprašanj. Še prav posebno smo zaskrbljeni, kaj se vidi slabitev kot slabitev predloga komisije glede KNVS. Glede na to, da so teoretično omejeni na dve kategoriji. Imamo resne pomisleke, da bi zelo dolg rok, ki je predviden za KNVS javnega dolga, to je 2020, brez dodanih pogojev, de facto dovoljeval model KNVS, da se ohranja kot tak še veliko, še precej naslednjih let. Duh predloga komisije pa je bil, da bi uporabili načelo, da mora podobno tveganje voditi do podobne zakonodaje, tako da bomo imeli enake pogoje na skupnem trgu z tega vzira, bi potrebovali minimalno kapitalsko rezervo vsaj 3 odstotke. In to bi bil potem vzvod, ki bi bil dosleden s CRD4, okvirjem CRD4. Predlog pa resnično slabi to logiko. Ko bi dovoljevali KNVS vsaj do leta 2020, ko bi lahko imeli kapitalsko rezervo do 3 odstotke ponderiranih tveganih sredstev. To v praksi pomeni, da bi teoretična maksimalna kapitalska rezerva za KNVS bila do 3 odstotke ponderiranih tveganih sredstev v portfeljih. To, tak predlog se nam zdi znatno, znatna slabitev predloga komisije in zato bi radi prosili komisijo, da na hitro oceni v naslednjem mesecu učinek različnih modelov, ki jih imamo, kajti predlog poročeval, ker če bi ga izvedli, bi ohranil status quo, po našem mnenju. Taka ocena se še slabša zaradi tega, ker vidimo, da KNVS-ji za prebivalstvo ne potrebujejo kapitalskih rezerv. To pa bi seveda potem vodilo do nesorazmernih tveganj za stranke. Kar se tiče vprašanja KNVS-ja in kapitalske rezerve, vemo, da smo politično razdeljeni, vendar pa ne smemo biti zadovoljni še sedem let po krizi in iti po isti poti. Zastonj kosila pač ni, več dobička ne bo, če ne bo tudi več tveganja. In seveda se tveganje dejansko prenaša na davkoplačevalce. Glede na te elemente, ki jih imamo v predlogu, smo za to, da bi ponovno se vrnili k predlogu komisije, ga okrepili, imeli bi prehodno obdobje za preobrazbo KNVS-ev v VNVS-e. Edine KNVS, ki bi jih še lahko predvideli, bi bili tisti, ki investirajo večinoma v vladne obveznice, če bodo seveda izpolnjevali pogoje v predlogu komisije, pa ne samo to. Potrebno bo izpolnjevati še nekatere dodatne pogoje, kot je tudi bančna licenca, pa tudi proticiklična rezerv, kapitalska rezerva, ki je potrebna. Potem bi lahko podprli predlog, da prepovemo zunanjo podporo, kot to predlaga poročevalka. Kar se tiče diversifikacije, to podpiramo. Podpiramo tudi načrto živite za MMF. Prav tako pa bomo vložili predlog spremembe za krepitev predloga komisije v prihodnosti. Eksplicitno pa bi radi zagotovili, da so skladi dnevnega trga v davčnih oazah prepovedani v EU. ESMA in njena nadzorna funkcija mora biti ukrepljena, tako da bomo zagotovili, da so pomembni skladi dnevnega trga pod neposrednim nadzorom ESME, če bo prišlo do resnih tveganj glede finančne stabilnosti. Prav tako bi CRD 4 Končajte, prosim, pravi predsednik. Pošteni moramo biti do vseh, končajte. Dolgo so vsi govorili, pravi Eva Žoli. Lahko še imamo kakšno minuto. Ne edini ste, ki govorite pet minut, pravi predsednik. Se upravičujem. Ne, se upravičujem, konec je. Okay. Uh, uh, Hvala lepa. Tako, sedaj pa kdo še pritegnil pozornost predsednika? Prva je Pervonš Beres. Merci, monsieur le président, merci à la rapportrice, parce que quand on... Hvala lepa, predsednik, hvala lepa poročevalki. Ko ste v slepi ulici, pač morate najti pot iz te slepe ulice, ne pa pod kakršnikoli pogojem. Ena od razlogov, zakaj je blokada pri tem dosegu, to moramo ponoviti, je, da se soočamo s finančno industrijo, industrijo finančnih storitev, ki je neuravnovešena po državah članicah. V razpravi v parlamentu in tudi v svetu pa lahko vidimo, še prav posebno, ko omenjamo tri kriterije, ki jih je omenila poročevalka, ne bom šla po isti vrsti, kot je šla ona. Prvi kriterij je finančna stabilnost in eh, odpornost na sistemska tveganja. Drugi kriterij je kako lahko finančni trgi podprejo realno gospodarstvo. In tretjič, kako se naj sredstva davkoplačevalcev porabijo za reševanje, če prije do težav. Te kriterije moramo oceniti in moramo najti pravo ravnovesje med temi tremi kriteriji. Ne smemo ohraniti samo konzervatizma določenih industrij in določenih elementov finančnih storitev, ki si želijo samo visokega dobička. Vidimo pa, da vse skupaj ni ustrezno prilagojeno in ni v skladu s tremi cilji, ki smo si jih zadali za financiranje realnega gospodarstva, finančno stabilnost in izogib uporabe davkopačevalskega denarja. V tem duhu se mi zdi, da mora Evropski parlament biti neodvisen kar se tiče predloga poročevalka, glede diverzifikacije, pa seveda o tem ni potrebno govoriti na dolgo in široko, ker so ljudje o tem že govorili. Poročevalka sama je dejala, da če vzamemo del ameriškega predloga, potem bo to pomenilo težavo, če vzamemo samo delček, kajti potem ne moremo primerjati uh, možnosti in sredstev financiranja, kot jih imajo ameriški KNVS-ji. In kako se to, kako se zadosti razmerju dolga v svojih portfeljih. In potem, kaj se bo zgodilo s predlogom komisije, kar se tiče kapitalskih rezerv? To se mi zdi, da je v srčju določb če imamo KNVS s konstantno vrednostjo, potem mora odgovoriti na pomisleke, ki smo jih videli, kako se razvijajo po izbruhu krize. Če pa na koncu si želimo diverzifikacije KNVS, kar se državnega dolga tiče, kako bi naj to potem pomagalo financirati realno gospodarstvo. To je skrivnost, ki ostaja skrivnost. Svingigold? Uh, Zelo kratek bom moram reči, da ne želim vstopiti v razpravo bolj podrobno, da pa ključno vprašanje je, ali bi skladi morali prevzeti enako logo kot banke. Veliko je argumentov, ki govorijo o zaščiti določenega poslovnega modela, ali bi naj to imelo prevelik vpliv in tako dalje. Globoko sem prepričan, da če jamčite za določeno vrednost, ste banka. Če pa ste sklad, morate pa imeti variabilno vrednost. Razen, če imate tretjo stran, ki potem prevzame to tveganje. Ne morete pa enostavno biti KNVS in tako biti prisiljeni v zelo prociklične ukrepe. Zelo presenečen sem, da veliko govornikov ni govorilo o dokazih, ki jih že imamo. Imamo poročilo odbora za sistemska tveganja za finančno stabilnost. Jasno je bilo, da moramo iz KNVS iziti iz makroekonomskih razlogov, razlogov finančne stabilnosti. Veliko se govori o finančni stabilnosti in ljudje se tako zahtevajo na oceno vplivov. Kot koordinator lahko rečem le, da se mi zdi precej jasno, kam bo vse skupaj vodilo da bomo šli pod luksemburško predsedstvo. In potem imeli irškega poročevalca v senci, britansko poročevalko, še eno britansko poročevalko v senci, britanski poročevalc v senci in vemo, kam bo to vodilo. Da, da, lahko ste agresivni, to je odprta razprava. Skrbi me ogled odbora. V preteklosti smo zelo veliko pozornost namenjali temu, da kdo ni dobil določenega doseja, če se je zdelo, da bi lahko prišlo do navskrižja interesov za določeno državo. Tukaj pa sedaj imamo koncentracijo, ki ni dobra za ugled parlamenta. Naj povem tudi, da imamo cel niz poročil, kjer obstaja nevarnost, da bo odbor oslabil predlog komisije. To je tako tukaj, potem tudi pri strukturni reformi bank. In kar se listninje natiče, smo imeli tudi slab odziv, glede reform. Zdi se mi, da se parlament odmika od krepitve finančne stabilnosti in se vračamo v stare čase, ko smo imeli irskega komisarja McCreevyja, ki je slabil uredbo o finančnih storitvah, parlament je pa ploskal. To bi bilo zelo slabo če bi šli v to smer. In vidim še posledice tega, če si ogledam podrobnosti kapitalske unije, kot se predlaga v tem trenutku, previdni, moramo biti, da bomo še vedno spoštovali pričakovanja državljanov, da bomo odločni. Zdi pa se mi, da bi to vse skupaj lahko oslabili. Hvala lepa. Vajceker. Jakob von Vajceker prosim. Yes, after, after this exchange of... Po tej izmenjavi mnen šele zdaj vidim, da je ta dosje, s katerim se ukvarja Lenina, težaven. To je eden tistih dosjejev, ko vam ljudje pravijo, da lahko pravzaprav vse skupaj dobiš, celotne prednosti pa to ni mogoče. Bodi si lahko zastopaš tudi tukaj um, uh, celoten sektor KNVS, ki je velik, pa ne poskrbiš za sistemska tveganja, ali pa se lahko uh, nehamo pretvarjati, da so KNVS nekaj samo dobrega. To pomeni, da moramo tukaj izbrati. In jaz imam eno vprašanje, če res. Uh, želimo iti po poti nove vrednotitve, kar se meni zdi potrebno, je vprašanje edino, ali bi ta zakonodaja naredila konec situaciji, ko se delamo, da KNVS nimajo hudih skritih sistemskih tveganj. In to je ključno vprašanje, s katerim se spopada ta zakonodaja. In zelo bi me skrbelo, če bi bil odgovor na to vprašanje. Seveda lahko vedno argumentirate, ali je, vedno, ali je tri odstotke rezerv dovolj ali ne. Če, če bi torej to bil namen in cilj te zakonodaje, glede na to, da so KNVS glavni razlog, ki so zakaj je prišlo do težav na podlagi Lehman uh, Brothers. Potem seveda se treba zvedeti, da smo bili v preteklosti uh, neuspešni. Če bomo tako nadaljevali, se bojim, da bomo neuspešni tudi v prihodnje. In morda ne iz istih razlogov, kot je Sven dejal, ampak vsekakor menim, da se nam bodo vsi, ki bodo uh, preučevali sistemska tveganja posedo, svetu se našem odboru posveto, uh, posmehovali zadnja govornika, gospod Vigola. Hvala lepa. Sven, zelo mi je všeč, ko zapadeš v to vrstno argumentiranje, eh, pri čemer smo imeli pri jamstvu za nakazila nemškega poročevalca. Skratka, moramo se ogibati tem nacionalnim argumentom. Uh, alde je pravzaprav tukaj izbrala najboljšo izbiro, zato morate slediti samo um, na svetom našega poročevalca. Kaj mene skrbi pri tem predlogu? Dvoje. Prvo, globina sprememba v primerjavi s predlogom komisije. Ali potrebujemo oceno vpliva, ali uh, sprejemamo na svet ECB in tako naprej. Ko imaš tako veliko spremembo, se moraš resnično vprašati veliko vprašanj financiranje realnega gospodarstva je tako zelo pomembna tema, da moramo o njej resno razmisliti. In to, kar moramo storiti, je, da se vprašamo, ali prakse, ki izhajajo iz drugačnega tipa financiranja gospodarstva, ustrezajo našim potrebam. Hvala. Hvala, zdaj pa dajem besedo komisiji gospodu Linderju. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospe in gospod podje poslanci, hvala lepa za to zanimivo razpravo. Zelo hitro ste se lotili tega težavnega vprašanja. Ko smo pripravili ta predlog, smo so se skušali osredotočiti na finančno stabilnost, ob tem pa ohraniti vitalni sektor na tem področju. Zdaj smo ugotovili, potem ko smo se dolgo časa pogovarjali v parlamentu in na svetu, da so pogledi na to zelo raznoliki. Zato smo zelo hvaležni. Uh, da so poročevalka in drugi predstavniki oziroma poslanci pripravili kompromisne rešitve. In to je tisto, o čemer se trenutno pogovarjajo eh, v Evropskem svetu. Gre za zelo zapleteno vprašanje in mnogi ste že omenili, da je ocena vplivov, ki, je izvedla, eh, ki jo je izvedla komisija, zelo podrobljena, dokaj dobra. In če so še dodatno vprašanje, ki bi jih želeli preučiti, bo seveda komisija po lasni zmogljivosti um, se, vam, uh, se vam pridružila pri teh prizadevanjih oziroma opravila dodatna uh, preučevanja. Seveda imamo tukaj na tem področju tudi mednarodne zaveze, ki jih moramo spoštovati in vemo, da to vrstne ocene zahtevajo predvsej časa. Ampak kot sem rekel, vam nudimo svojo pomoč, če potrebujete tehnični input in veselimo se že eh, bodočih rezultatov pogovorov med eh, poročevalko in poročevalci v senci glede nadaljnih kompromisov. Hvala lepa. najlepša hvala komisija. zelo hvaležen sem da ste izrazili uh, pri, uh, prijaznost in nam ponudili pomoč za katero zaenkrat še nismo zaprosili ampak to je vsekakor nekaj kar bo verjetno še uh, nastalo v prihodnje. Vprašanje za komisije. Ali sem prav razumev, da vi vašega predloga ne branite v celoti? When, uh, when, when proposal, Ko smo predstavili predlog, smo menili, da je najboljši. Vemo tudi, da uh, ne moremo kar tako prenesti situacije iz ZDA v uh, Evropo, kajti to bo privedlo do drugačnih rezultatov zaradi različnih trgov. Zato smo tudi v našem predlogu pripravili zamisel o uh, kapitalski rezervi oziroma kapitalskem blažilniku. Mislimo, da bi ta predlog bil dober, zaveda pa se zavedamo tudi, da smo v političnem procesu in da čeprav se držimo našega predloga, želimo biti v prihodnih razpravah tudi konstruktivni. Hvala. So torej, če odgovorimo na vaše vprašanje, da. Prav, dajem besedo sedaj poročevalki in vas lepo prosim, če ste lahko čim krajši. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalila vsem za vse prispevke, za intervencije. Nekateri so. Eh, mi že spraševali, eh, kaj sem zagrešila v prejšnjem življenju, da sem pristala na tem predlogu oziroma da je ta predlog pristal v mojih rokah. Skratka, šla sem po poti, da bi našla korak naprej. Spremam dejstvo, da to, kar imamo pred nami, ni popolno. Kot ste videli razprave, imamo zelo, različ, zelo jasne ločnice in nismo še našli načina, kako bi tukaj približali stališča ampak vsekakor si za to prizadevam, skušam najti neke vrste svežen, kajti konec koncev mislim, da je pomembno, da imamo nekaj, kar. In razlog, zakaj nismo storili Uh, napredka, zakaj nismo dosegli napredka, je v teh ločnicah. Mislim, da se morajo sporočevalci v senci vsesti skupaj in ne smejo se vsi držati v teh stalnic, ki jih uh, zagovarjajo. Dejansko se moramo vsesti in se pogovoriti, kje smo pripravljeni sklepati kompromise, kajti le to zagotavlja napredek pri tem dosjeju. In res mi ni všeč, ko nekateri pravite, da je ta model sedaj kopiran. Po a, uh, ameriškem. Imela sem zgolj en uh, pogovor z SCC, imela pa sem veliko pogovorov z drugimi kolegi glede tega, kakšen bi bil možen izhod, kako bi lahko skušali obvladovati tveganja, kot je rekel Brian, na ustrezen način. In zato sem skušala najti poti, po katerih bi lahko hkrati obvladovali tveganja in zagotovili, da KNVS-ji obstanejo z nami. ZDA pa tudi komisija so pravčili vse te predloge in so tudi potrdili, da to je ena od možnosti. Torej, zato jo predstavljam in zagovarjam. Veliko časa sem vam dala na voljo do. Um, leta 2020 tega v ZDA niso storili, ne bom tukaj pojasnevala, v čem vse se ta predlog razlikuje od ameriškega. Tisti, ki pravite, da lahko izberemo tiste elemente, ki so nam všeč in jih pomešamo, ja, mislim, da ta argument ni ustrezen, kajti mi se eh, temu dosjeju posvečamo že pet let, torej to ni nekaj posem novega. Glede na izkušnje iz prejšnjega mandata, pri iskanju dogovora in glede na trenutno razpravo vidimo, da nimamo veliko priložnosti za doseganje dogovora. Kakšna bo torej sprememba čez nekaj mesecev ali čez nekaj let? Zelo pomembno je, da si priznamo, da moramo ukrepati zdaj. Uh, Ne strinjam se z vsem, kar pravi Sven, ampak strinjam pa se, da je tukaj eh, pod pritiskom naša verodostojnost. Parlament ni svet. Zakaj imamo torej tukaj enake razprave, kot potekajo v svetu? Nismo komisija. Naša naloga je, da preučimo predloge komisije. Torej, ni nikjer zapisano, da moramo posem podvojiti in vse. Um, tako rekoč požegnati, kar predlaga komisija. V zadnjih treh, treh mesecih je prišlo do določenih premikov. Tisti, ki so uh, zahtevali novo oceno vplivov. Vse številke, ki sem jih citirala, prihajajo iz ocene vplivov, ki jo je izvedel uh, raziskovalni um, urad Evropskega parlamenta septembra leta 2013. Kaj se bo torej spremenilo, če bomo rekli, da so to deleži uh, zapisov eh, državnega javnega sektorja, to so meje, do katerih se lahko ti deleži dvignejo, kakšne so številke v maloprodaji. Nič bistvenega se s tem ne bo spremenilo, le do dodatne zamude bo prišlo. In vsakič, ko nek poročevalec ali poslanec predlaga nov predlog, ne zahtevamo nove ocene vpliva. Torej, edini zmagovalci ocene vplivov bodo akteri na uh, e, SDT. Le predstavljajte se, če bomo tukaj še zavačevali nekaj mesecev, kakšen bo naš ogled. Prosila bi, da vsi razmislite o svojih stališčih in da tudi pomislite, kako bi prišli do svežnja, ki nas bo pripeljal naprej. Kajti zelo se mi zdi pomembno, da čim prej dosežemo soglasje in da ne čakamo tukaj na luksemburško predsedovanje. In tudi ni mi všeč to, da ljudje obtožujejo ljudi zaradi njihovih ozadij ali zaradi držav, iz katerih prihajajo. Mislim, da je posebno nespremljivo. Vsi smo člani Evropskega parlamenta, predstavljamo 500 milijonov ljudi in to odgovornost jemljemo resno. In mislim, da. Uh, ljudje res ne smejo tukaj uh, zahtevati, da ne sme biti poročevalec britanski na tem doseju ali pa da ne sme biti glede drugega doseja poročevalec iz Francije. Ne, tukaj moramo poskrbeti za to, da se usedemo za mizo in uh, si priznamo, da nekega um, zastoja ne smemo imeti in da moramo poskrbeti za to, da pripravimo nek svežen. Jaz poskušam oblikovati svežen, ki bo zbližal stališča skupin kot rečeno, morda nisem um, dala vsega na mizo, ampak pripravljena sem uh, razmisliti o tem, kako lahko tukaj pomirimo skrbi gospoda Demasija, gospe Žoli in kako hkrati lahko tudi upoštevamo um, tisto, kar skrbi Brajana, Saida in ostale. Zelo pomembno je, da ne zam, zamujamo tukaj, da skušamo najti pot naprej, kajti le s tem bomo ohranili verodostojnost. Hvala lepa torej uh, vsem do, za sodelovanje doslej in veselim se že našega sestanka v četrtek. Uh, Hvala lepa poročevalki. Torej, kakšen je predvidena časovnica? 11. 30. december opovdne je rok za odložitev predlogov sprememb, potem eh, bomo glasovali 23. ali 24. Eh, februarja v odboru Ekon. Seveda bomo morda lahko tukaj dobili še zahtevo po oceni vplivov, to bodo ocenili koordinatori. Sprašujem se, ali je tehnično mogoče, da bi morda do neke mere preložili oziroma podaljšali rok za predložitev predlogov sprememb za tri ali štiri dni, bi lahko poročevalka razmislila o tem, kajti v tem primeru potem bomo njen odgovor sporočili poslancev. Ali pa že lahko odgovorite zdaj, kajti sicer lahko razmislite. Predsedujoči, pravzaprav ne vem, kako bi lahko tako odločitev sprejeli v dveh ali treh dneh. Imamo nek program, imamo tudi druge dele zakonodaje. Torej ni tako preprosto kar odlašati eh, in prelagati datumov in rokov. Ni mogoče tega poročila umestiti v nek čas, nek pač uh, kasneje. Ne, ne. Uh, sicer bi pustil časovnico, kakršna je, tako kar zadeva glasovanja in preučitve v odboru, ampak samo z vidika predlogov sprememb morda razmišljam, če bi lahko imeli nekaj dni več, ne da bi spremenili druge roke. Prav, če celotne preostale to, časovnice to ne ogrozi, ogrozi je to meni spremljivo. Morda bi torej samo še nekaj dni več dali članom odbora. Vprašanje imam. Torej, koordinatorji bodo sedaj preučili vprašanje ocene. Ja, če bo koordinator zahteval oziroma zastavil vprašanje v tej smeri, bo dobil odgovor. Ali to pomeni, da se bomo držali že te predlagane časovnice glede tega predloga? Da. Za manjšo spremembo namreč, da bomo rok za predložitev predlogov sprememb za nekaj dni preložili. Ampak seveda so potem koordinatorji, um, imajo to možnost, da potem se o predlogu nove ocene vplivov predla, uh, pogovarjajo na sestanku koordinatorjev. Za enkrat zgolj želim, da bi morda preložili oziroma podaljšali rok za predložitev predlogov sprejem. Skratka, 17. decembar bi bila rok za vložitev amandmajev, 23. obravnava amandmajev in potem 24. Eh, in 25. glasovanje, um, februarja glasovanje v odboru, potem pa marca uh, Eh, glasovanje in obravnava na plenarnem zasedanju. Točka sedem na našem dnevnem redu, to je današnja zadnja točka, se opravičujem, poročeval v ki, ampak res sem se trudil, da bi se držal našega urnika. Skratka, takoj sedaj prehajamo na primerjalne standarde, takoj vam dam besedo Kora. Kora, vi ste pročevalka o teh a, eh, referenčnih merilih. Hvala lepa. Začela bom z zahvalo tudi poročevalcem. Namreč um, lahko smo se danes pogovarjali o tem zelo pomembnem dosjeju, po mojem mnenju. Preden se posvetim sebini, dovolite, da povem nekaj administrativnih uh, stvari. Torej, osnutek poročila naj bi bil pripravljen konec tedna in domnevam, da bo potem poročilo objavljeno v prvi polovici naslednjega tedna. Potem bom objavila tudi končno celotno besedilo poročila in tudi različico z sledenjem spremembam na svoji spletni strani. Imela sem tudi veliko sestankov z organizacijami in njihov seznam bo prav tako na voljo na moji spletni strani za vsakogar, ki bi ga to zanimalo. Prav tako se bom skušala držati časovnice. Rok za predložitev eh, predlogov sprememb je 20. januar. Torej, sedaj pa vsebina, vsebina tega osnovnega poročila. Kot sem že omenila, gre za velik dosjej, zelo zapleten dosjej, zato bom pojasnila, kakšne so glavne teme, s katerim se v tem poročilu ukvarjamo. Moj splošni pristop je, da se oblikuje dodatna zakonodaja, ki bi preprečevala nadaljno manipulacijo eh, teh referenčnih meril. Torej, treba je zagotoviti makropomembno, uh, eh, uh, eh, makroekonomsko relevantnost teh relevančnih meril. To zadeva uh, kreditne trge, in, um, primarne proizvode in tako naprej. Dvomi v referenčna merila uh, bi lahko negativno vplivali na, gospod, na realno gospodarstvo. To še zlasti drži za tista referenčna merila, ki imajo velike referenčne vrednosti. Stabilnost referen, finančnih trgov in širšega gospodarstva bosta zagotovljena, če bo imeli veliko ponudbo raznolikih referenčnih meril, ki se bodo zagotavljala na zanesljiv in pregleden način. Iz tega izhaja potreba, da prvič krepimo uporabnike referenčnih meril, tako da jim zagotovimo več informacij o tem, kako se referenčna merila določajo. Na ta način bodo lahko bolje odločali o rabi referenčnih meril in na ta način bodo lahko tudi zagotavljali, da bodo administratori spoštovali jasna pravila. Treba je ravnati tudi sorazmerno, kar zadeva dodatnih zahtev glede upravljanja, kajti tista referenčna merila, ki imajo sistemsko ki pomen morajo biti podvržena ostrejšim zahtevam, sočasno pa moramo zagotoviti raznoliko in široko ponudbo referenčnih meril po razumnih stroških. Kar zadeva so razmernost in preglednost, pa naslednje, za kritična referenčna merila, tista, ki imajo zelo visoke referenčne vrednosti ali pa ki so sistemsko pomembna, je primerno, da upeljamo zavezujoče zahteve glede upravljanja, ki bodo temeljila na mednarodno dogovorjenih načeljih. Ta, te zahteve morajo vključevati tudi sorazmeren pristop za različne tipe referenčnih meril, glede na trge, ki jih zajemajo in glede na tip vhodnih uporab, eh, podatkov tiste referenčne merila, ki niso tako kritična, morajo biti zelo pregledna za uporabnike in za potrošnike. To lahko dosežemo s tem, da zahtevamo, da administratorji eh, od njih izjavljajo neke vrste izjav. Poleg tega morajo administratori tudi zagotoviti eh, izjavo o skladnosti, ki jo bo pregledal neodvisni revizor in tako potrdil, da je ta izjava skladna z drugimi zahtevami. Obširna referenčna merila za nekritične indekse bi lahko privedle do nepotrebnih stroškov. To vrstni stroški pa lahko bistveno zmanjšajo ponudbo um, referenčnih meril in to lahko pomeni več bremena za evropska podjetja in gospodinstva ob času, ko je večja rast in mednarodna konkurenčnost tisto, kar naj bi bile naše glavne prioritetne naloge. Torej prilagojeno ureditev potrebujemo tudi za tista merila, ki temelijo na podatkih regulatorjev in tudi za tista uh, referenčne vrednosti za primarne uh, proizvode. To mora biti v skladu z relevantnimi mednarodnimi standardi. Kar zadeva določanje pomembnosti, mislim, da je to bistvenega pomena. Tukaj potrebujemo dvojni pristop, namreč, ko določamo, katera merila so pomembna in katera ne. Tista, ki ima zelo visoke referenčne vrednosti, ki presegajo 500 milijard evrov, v nekem določenem ustreznem obdobju, bi morala veljati za kritična merila. Ampak takšen uh, Eh, rigiden prak, ki je zgolj kvantitativen, ne ustreza hitro razvejajočim se trgom. Zato moramo dati možnost pristojnim organom, da vključujejo tudi druga referenčna merila na podlagi meril, ki lahko ocenjujejo sistemski pomen nekega a, eh, primerjalnega eh, standarda. Zato je treba upoštevati ista merila po vsej Evropski uniji tam, kjer so um, merila uporabljena v različnih eh, državah članicah, bi morala biti ključna odločitev o tem, kako bistvena so, biti sprejeta na evropski ravni. Pri manj pomembnih eh, standardih pa lahko o tem odločajo nacionalni pristojni organi. Kaj pa tretje države? Zagotavljanje dostopa do večjega števila referenčnih meril je nekaj, kar more vključevati tudi izvedljive določbe za upravljalce referenčnih meril iz tretjih držav. Zaenkrat, če nobena tretja država ni oblikovala zelo obsežnega okvira in v prihodnje oziroma v bližnji prihodnosti ne pričakujemo nekega bistvenega razvoja. Zato moramo tukaj priznati, da je načelo enakopravnosti med vsemi pristojnostmi oziroma jurisdikcijami neustrezno. Seveda pa je treba hkrati zagotoviti enakomerno podlago za vse. Zato je treba poskrbeti, da bodo naši uporabniki in uporabniki imeli še naprej dostop do uh, referenčnih meril v tretjih državah. In če bomo tukaj sprejemali uh, Eh, odločitve glede konkretnih držav, članic in glede upravljavcev, pa tudi eh, priznavanje upravljavcev iz tretjih držav, moramo tukaj dodati dodatne zahteve, dokler ne bomo sprejeli celotne odločitve glede um, pristojnosti. In sedaj, kar zadeva standarde o uspešnosti. Naskrižje interesov in druge pomankljivosti so možni pri vsakem primerjalnem standardu. In vsekakor je treba priznati tudi, da oblikovane primerjalnih standardov, ki uporabljajo druge indekse ali kombinacijo indeksov, ne da bi pri tem dodajali nove vhodne podatke, kot to velja za podatke o uspešnosti, da to pravzaprav a, ni uporaba, temveč le izvajanje standardov. Finančne ustanove morajo tukaj pomagati pri večji preglednosti eh, referenčnih meril, hkrati pa lahko na ta način potrošnike bolje zaščitimo pred neustrezno uporabo referenčnih meril. Nenadzorovani subjekti, ki imajo določene fiduciarne obveznosti, morajo tako poskrbeti, da bodo končne uporabnike obvestili o specifičnih vidikih referenčnih meril, ki jih nek subjekt želi vključiti v finančno pogodbo. Mislim, da lahko pri tem zaključim, gospod predsedojoči, in resnično se že veselim uh, pogledov, ki bom slišala od vseh uh, poročavcev senci. Hvala lepa. Hvala lepa. Najprej bo gospod Hokmark uh, dobil besedo. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Torej, tukaj nadomeščam gospoda Niedermayerja, ki se opravičuje zaradi odstotnosti, ker je v Kuala Lumpurju in se tam udeležuje konference o centralni banki. Torej, on je odpotoval v Kuala Lumpur, jaz pa sem ostal tukaj, morda bom pa dobil potem kakšno majčko v spomin. Torej, prosili so me, naj posredujem njegove glavne uh, misli, ki so v veliki meri uh, skladne z uh, tem, kar je pravkar povedala poročevalka. Manipulacija Liborja in Euribola je seveda povzročila velik škandal. Um, Odtlej smo sprejeli uredbo o zlorabi trga, direktivo o zlorabi trga, ki, je, ki sta nekoliko spremenili krajino. Potem imamo tukaj še predlog Evropske komisije, sočasno pa imamo tukaj tudi globalni odziv z vrha G20, kjer so sprejeli eh, načela IOSKA in eh, ta načela so potem tudi globalni trgi široma sprejeli. Gospod Niedermayer izpostavlja dvoje, namreč obseg uredbe. Tukaj ve, da daljši in poglobljeni, kot je ta doseg, več bo treba sprejeti izvedbenih in drugih aktov. Drugo vprašanje zadeva eh, našo uredbo in eh, po drugi strani sprejemanje Eh, in določanje uredb, ureditev napram drugih tretjih držav. Zdaj ni povsem jasno oziroma ni teg, glede tega ni bilo jasno, kakšna je bila um, podlaga komisije, ampak uh, evropska regulativa verjetno ne bo uh, postala novi standard. Zato je treba tukaj zagotoviti neko vrste ravnotežje med evropsko direktivo in Joskom nekatere benchmarke danes pravzaprav eh, uvajajo in izvajajo vsi subjekti po svetu, vendar pa morajo potem nadzorniki skleniti, ali so ti zadostni za zagotavljanje varnosti na evropskem trgu. Eh, in nekateri standardi niso spremljivi za evropski trg. To vrstne odločitve bi lahko imele velike posledice za evropske družbe in državljane. Torej, če mislimo tukaj biti pošteni in če mislimo eh, sočasno spoštovati tudi načela IOSKA, potem predlog, kot je oblikovan zdaj, ni spremljiv. Tretje vprašanje je vprašanje preglednosti. Danes smo že slišali več tudi o tem. Torej, celoti gledani, celo, celoti biti gledano. Gospod Niedermaj pravi, da moramo zmanjšati oziroma zožiti področje uporabe, pojasniti moramo problem eh, izvedbenih aktov, povečati moramo preglednost in približati to uredbo čim bliže načelom IOSKA in zagotoviti, da bodo potem ti standardi, ti benchmarki skladni z benchmarki, ki jih je potrdil IOSKO. Zahvaljuje se poročevalki in predlaga, da bi Evropska služba za raziskave izvedla oceno vpliva z vidika nove krajine, ki jo imamo. Torej, to bi bilo vse, kar je želel sporočiti gospod Niedermayer in tudi, kar sem želel prenesti sam. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Fernandez Alvarez. Dobar večer, hvala vsem. Naj najprej čestitam poročevalki za delo v zadnjih nekaj tednih. Vem, da je bilo to delo kar težko in prepričan sem, če bomo v prihodnih tednih s tem delom nadaljevali, bo mogoče pripraviti to uredbo. Čim prej, tem bolje. Kar se tiče tega, ali to uredbo potrebujemo, mislim, da je povsem jasno, zaradi primerov manipulacije, o katerih, katerim smo bili priča in o katerih so poročali mediji v zadnjih nekaj letih, pa tudi v zadnjih nekaj mesecih. Ne gre le za manipulacijo Liborja in Euroborja. Priča smo bili tudi novim sankcijam za manipulacijo uh, menjalnih tečajev. Evropski trgi potrebujejo jasne ureditve, če naj se izognemo manipulaciji in če naj zagotovimo možnost referenčnih vrednosti, pa tudi to, da se referenčne vrednosti ustrezno postavljajo, natančno. Ne želimo namreč nestabilnosti ali balonov na trgu zaradi neustrezno zastavljenih referenčne vrednosti. Skupina SND ceni predlog, ki ga je pripravila komisija. Nakratko, eh, svoje pripombe bi osredotočil na nekaj točk, Eh, pri katerih mislim, da bo potrebnega še nekaj dela v prihajajočih tednih. Prvič. Uredba se začne z definicijami ključnih referenčnih vrednosti benchmarkov. Meni se to ne zdi primerno. Po eni strani bi imeli samo kvantitativen pristop za opredelitev ključnih indeksov in to je nekaj, Eh, za kar se nam zdi, da bi vodilo v vrzeli. To ni zanesljiv pristop. Obstajajo različni načini, kako meriti eh, upravljanje sredstev in kako se uporabljajo te referenčne vrednosti. Krati bi to vodilo tudi v pravni vakum pri nekaterih referenčnih vrednostih, ki so ključne ali pa indeksi, ki so ključni za nekatera gospodarstva držav članic ampak morda ne toliko za celotno evroobmočje. Če bi imeli zelo stroge in kvantitativne definicije teh vrednosti, bi bilo to napačno, saj bi to vodilo v regulativni vakum. Tako ne bi imeli objektivnega načina merjenja. Hkrati pa bi tako tudi izpustili indekse, ki bi bili potencialno morda lahko nestabilni. Naslednja točka je vprašanje sorazmernosti. O tem so govorili že tudi drugi. Mislim, da bi bilo primerno zagotoviti sorazmernost, to bi bilo seveda razumno. Ne morete imeti enake uredbe, ureditve za Euribor, Libor in druge večje indekse. in potem druge indekse, ki se uporabljajo v drugih sektorjih ali v drugih regionalnih gospodarstvih. To ne bi imelo sistemskih učinkov. Sorazmernost je torej ključnega pomena. Se pa treba odločiti za ustrezno sorazmernost za ključne in neključne indekse. Pri tem je treba upoštevati eh, tudi primarne proizvode, ki so zajeti pri indeksih. Potem je tu še vprašanje tretjih držav o katerem je bilo tudi že govora. Mislim, da je predlog komisije nepopoln. Nimamo namreč uredbe za tretje države in tudi ne moremo pustiti, izpustiti eh, referenčnih vrednosti, ki se uporabljajo izven Evropske unije. Toliko za enkrat hvala predsedujoči in čestitke tudi poročevalki. Hvala lepa. Gospa Swinburne govori, bom poskušala biti kratka. Ponovila bi že pripombe poročevalke. Res smo zagotovili obsežno sodelovanje med poročevalci v senci in v celotnem tem postopku, kar je bila poročevalka imenovana. Na tri področja bi se omejila. Najprej obseg države in upravno breme. Najprej področje uporabe. E, razlog je, zakaj je IOSKO pripravil dve različni poročili o referenčnih vrednostih in indeksih. Prvo poročilo je bilo pripravljeno leta 2012 kjer je IOSCO pripravil načela za vse agencije, leta 2014 pa so govorili o načelih za finančne referenčne vrednosti. Gre za dve poročili, dve področji, saj gre za dvoje raz, vrst upravljavcev pri teh, ki izbirajo, eh, postavljajo referenčne vrednosti in indekse. Zato je treba upoštevati specifike in razlike med finančnimi referenčnimi sredstvi in tistimi, Eh, tistimi vrednostmi, ki se zbirajo za trg primarnih proizvodov. Treba je razumeti dinamiko trga, recimo za eh, naftne trge, ki jih dominira OPEC. Tudi na globalnem trgu je treba upoštevati različne ponudnike. Nekateri, torej ne smemo eh, zagotoviti prevelikega bremena za ponudnike. Zato je treba razumeti področje uporabe za trge in indekse, ki so povezani z njimi. Zdaj pa še nekaj besed o upravnem bremenu. Strinjam se s poročevalko, da so ključni, eh, ključne finančne referenčne vrednosti tiste, za katere se mora uporabljati naj Eh, bolj strogi najvišji standardi in da se je treba odločiti, katere so ključne referenčne vrednosti ter katere niso tako ključne. Pri tistih ključnih referenčnih vrednostih bi pozvala vse poslance, da si ogledajo, kaj se dogaja pri nas v Združenem kraljestvu, ko gre za urajanje Liborja. To se zdaj uraja že eno leto in eh, zato se uporabljajo zelo strogi standardi glede Eh, ponudnikov in oblikovanja referenčnih vrednosti. Predlagam, da si ogledamo, kako se trenutno ureja Libor, ko bomo govorili o ključnih referenčnih vrednostih, zdaj, ko se uporabljajo nova pravila. Hkrati je treba tudi zagotoviti diverzifikacijo podjetij moramo jim pustiti možnost. Treba je zagotoviti transparentnost metodologije referenčnih vrednosti, tako da se ugotovi, katere referenčne vrednosti se uporabljajo. Hkrati je treba tudi ugotoviti, katere uporabnike eh, razumemo kot ponudnike. Recimo finančni sektor, če bo ta spreminjal referenčno vrednost ali eh, bodo to potem eh, ponudniki oziroma prispevniki ali upravljavci in eh, kako se to potem razume. Pri tretjih državah je bilo že to omenjeno, ampak ker ni zakonodajnih predlogov nikjer druge v svetu, je treba biti previden, da ne bomo usiljevali standardov druge. Načela in standardi obstajajo in dobro bi bilo, če bi ugotovili, kako jih izvajati, ko gre za odločitve o ekvivalentnosti. Gospod Nidermaj, če sem prav razumela, eh, prosi za oceno učinka raziskovalno središče in zaradi pomena te uredbe bi tudi sama podprla ta predlog. Hvala lepa, Marisa Matijaš za guje. Hvala, bom poskušala biti kratka. Vem, da nimamo več veliko časa. In zato bi se tudi sama zahvalila poročevalki za predstavitev, za vse točke, ki jih je omenila. Žal, še nisem imela možnosti sodelovati na sestanki poročevalcev v Senci. Eh, veliko preveč poročil moram spremljati v imenu Guje. Se pa načeloma strinjam s točkami, ki jih je izpostavila poročevalka zaradi vseh razlogov, ki so bili že navedeni. Naj povem, da je treba izboljšati urejanje finančnih referenčnih vrednosti in njihovo zaščito. Poročevalka je že govorila o tem in v katero smer naj bi se podali. Po mojem mnenju je to ključnega pomena. Treba se je izogniti kakršnim koli vrstam manipulacije in vsem drugim težavam, ki še ostajajo in ki so jih že izpostavili drugi kolegi. Ne želim ponavljati tistega, kar je že bilo povedano. Je pa treba upoštevati nekaj bistvenih točk, ko razpravljamo o tem dosjeju. Zame je bistvenega pomena eh, vidiki, kako je s kršenjem in eh, ureditev in navskrižjem interesov. Mislim, da bi tu morali zagotoviti večjo restriktivnost. Potem področje uporabe, kar nekaj je že bilo povedanega v zvezi s področjem uporabe. Po mojem mnenju je področje uporabe referenčnih vrednosti, kar, kar zadeva tudi obvezne zavezujoče prispevke, nekaj, o čemer bi bilo še treba razpravljati. Potem še integriteta priprave indeksov. Mislim, da to zahteva, da se vzpostavijo omejitve prostovoljne narave prispevkov ponudnikov k administratorjem oziroma upravljavcem indeksov oziroma referenčnih vrednosti. To je treba jasno zapisati. In še za konec, izvajanje prehodnih obdobji po spremembah v metodologiji. Mislim, da je treba zagotoviti izvajanje teh prehodnih obdobij, ko se metodologija spremeni, ko je tole mogoče. V teh obdobjih se morajo referenčne vrednosti izračunati na podlagi pravil prejšnje metodologije, je pa treba tudi zagotoviti jamstvo, da se bo to upoštevalo. Potem pa še nekaj o ekvivalentnosti in IOSKovih pravilih za tretje države. Veliko so povedali že drugi kolegi in mislim, da so zajeli vse, tako da se tega lahko podrobneje lotimo tudi kdaj drugič. Hvala za zelene moli Scott Cato. Hvala. Finančni škandali eh, pokažejo, kako daleč smo že prišli. In v tem kontekstu je bistvenega pomena, da je uredba zadosti natančna, pa tudi zadosti široka pri področju uporabe. Eh, informacije ki so se pojavile eh, pravijo, da lahko eh, pride do manipulacije in to je bilo že jasno pri Liborju. S tem je jasno, da je treba zagotoviti pri pripravi zakonodajo referenčnih vrednosti, da zamemo vse referenčne vrednosti, ki so do zdaj in bi lahko bile v prihodnje predmet manipulacije, ki bo preprečila ustrez, ustrezno delovanje trgov in povzročila škodo družbi. Škandali so pokazali, da so regulativni organi Združenega kraljestva eh, niso uspeli pri preprečevanju teh manipulacij, ne v Londonu in ne na globalni ravni. S tem je povdarjena vrednost eh, evropskega nadzornega okvira za referenčne vrednosti in mora biti, to mora biti zadosti strogo, da se izognemo manipulacijam in drugim kršitvam, ki, javnem, ki zagotovo niso v javnem interesu. Treba je zagotoviti ustreznost eh, referenčnih vrednosti in tu je treba upoštevati relevantnost teh vrednosti v prihodnih zakonodaj. Pretekle izkušnje so pokazale, da je bila uporaba Liborja pri sklepanju hipotekarnih kreditov pogosto neustrezna. Treba je zagotoviti vključitev osnovnega tveganja. Če se indeks uporablja za nasprotni namen od originalnega, je tveganje veliko večje. Potem bi morali zagotoviti tudi klauzulo o pregledu, kate, s katero bi do leta 2018 komisija pre, ponovno pregledala ta predlog. Drugi pred naši predlogi pravijo, da je treba zagotoviti, da so vse te referenčne vrednosti ustrezno zajete, da se zagotovi režim, da se te vrednosti ustrezno uporabljajo in naslovijo tudi tveganja, ki jih morda predstavljajo, pa, ter da zagotovimo pragove kar se tiče vloge ESME, bi jimi podelili eh, neposredni nadzor nad temi referenčnimi vrednostmi. Predlagamo, da se spostavi kolegi v okviru ESME, ki bo to nadziral. Hkrati jo bi tudi okrepili vlogo ESME, da poda smernice, kalibrira standarde in usklejuje nacionalne organe. Hvala. Thank you. I have Nina Gilford. Hvala. Jaz še zadnje pripombe, Nina Gil. Ja, eh, želela bi čestitati Kori. Zgodovinsko gledano so finančni trgi in referenčne vrednosti eh, povezani in želim ti več sreče, kot sem jo imela sama. Potrebujemo pa celovito rešitev, celovito politično rešitev. Saj smo bili soočeni s škandalom za škandalom, ko gre za postavljanje teh vrednosti. Zdi se mi ključno, kot je povedal že Jonas, da imamo strok, zagotovimo strok pristop in stroge režime. Vprašanje, ki sem ti ga želel postaviti, pa je, kako, kako gledaš na nadzor? Bi podelili več pooblastil esmi ali misliš, da bi to moralo biti opredeljeno bolj na nacionalni ravni. Sama imam nekaj pomislekov, o tem sem govorila že prej, kako bi bilo z oceno učinka. Ta dosje eh, se pregleduje že kar nekaj časa in nisem prepričana, kaj bi dosegli, če bi zdaj imeli oceno učinka. Tako da bi sama tega predloga ne bi podprla. Hvala poročevalka. Well, uh... Hvala, gospod predsedujoči. Zahvalila bi se vsem poročevalcem v senci, pa tudi gospe Gil za stališča, ki so jih predstavili. Mislim, da nas čaka še kar nekaj težkega dela v prihodnih tednih, se pa tega že veselim, veselim se sodelovanja z vami. Mislim, da vsi razumemo, kako nujno je zagotoviti strože uredbo in da je res treba nekaj narediti na tem področju. Če bomo vsi ulekli v isto smer, bomo že prišli do rezultatov, po mojem mnenju. Potem pa še vprašanje o ceni učinka. Ja, no nina nisem prosila za popolnoma novo oceno učinka prosili smo samo za drugo mnenje po oceni učinka ki je bila že izvedena posebej ko je šlo za vprašanje tretjih držav nismo torej zahtevali za povsem novo oceno učinka vsaj kolikor vem sama in vidim da nekateri drugi poročevalci v senci prikimavajo. treba je upoštevati nujnost. Moramo ravnati hitro in ne sme priti do zamud. Gospod Niedermayer mi je povedal, da se to ne bi smelo zgoditi. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa naj predstavim še datum za predložitev predlogov sprememb. Najprej bomo razmislili o osnutku poročila 8. januarja. Časovni rok za predložitev predlogov sprememb je 20. januar, razmislek 23. januar, glasovanje 5. marec. Najlepša hvala. Jutri začnemo ob 8. skupnim sestankom odborov, z odborom Empel. Zdaj imamo tudi že informacije o sejni dvorani, upam. Okay. Tu, tule, v isti dvorani bomo.